izpostavili eh, tudi delo gospoda Görnca na tem področju. Euh, euh, ali ima komisija kakšno sporočilo ali pa kakšno pripombo? Gospod Peter Craig McQuaid, ali Catherine Meddepeningen. Beseda je vaša. Predsednica. Hvala lepa, gospod Budišajzer je tukaj in bi rad spregovoril, če lahko počakate 10 sekund. Monsieur Rodishauser, je vous donne la parole. prosim, beseda je vaša. Še zadnjič. Madame la présidente, merci beaucoup de... Gospa predsednica, najlepša hvala, da ste mi dali nekaj minut eh, danes popovdne, da povem nekaj besed glede naše izkušnje eh, sodelovanja eh, v zadnjih petih letih na področju razvoja. Mislim, eh, da smo dosegli velik napredek na področju razvojne politike v zadnjih petih letih. Ne vem, mogoče se z mano ne strinjate, ampak pred seboj imam sporočila komisije na to temo in pa tudi številne pobude, ki smo jih skupaj pripravili in če bi želel eh, vse to prebrati, bi trajalo pol ure. V eh, začetku smo se osredotočali predvsem na krizo. Evropska unija je bila edina, eh, ki je v krizi našla sredstva za razvojno pomoč in sicer gre tukaj za skoraj da dve milijardi. Eh, pomagali smo pri učinkih eh, krize v državah partnericah, ki so to tudi eh, zelo cenile. Poleg tega smo delali tudi na področju usklejevanja razvojne politike Evropske unije. Veliko smo si prizadevali na področju varne oskrbe z živili. Mislim, da smo skupaj storili veliko tudi na področju razvojnih ciljev tisočletja in eh, mislim, da smo dosegli rezultate, na katere smo lahko ponosni. Poleg tega smo si veliko prizadevali tudi eh, za zagotovitev učinkovitosti razvojne pomoči. Evropska unija je najbolj resna pri izvajanju eh, svojih eh, zavez, eh, ko gre za razvojno pomoč. In v Mehiki je potekala tudi konferenca na temo napredka na tem področju. Rad bi spostavil še eno temo in sicer gre za uh, agendo za spremembe. Mislim, da smo dali nekaj eh, jasnih uh, usmeritev glede razvojne politike. Z vami smo se pogovarjali o tem, kaj obdržati in kaj spremeniti. Mislim, da je komisar Pibalk zelo zadovoljen, da smo dosegli soglasje tudi na tem področju. Poleg tega smo uh, poskrbeli za novo eh, definicijo eh, finančne eh, podpore in uporabe finančnih instrumentov. Poleg tega smo se osredotočili tudi na obdobje po letu 2015, o tem smo se veliko pogovarjali v New Yorku, tako da sem izpostavil le nekaj naših dosežkov. Mislim, da smo na teh področjih dosegli res velik napredek. Poleg tega pa se je svet med tem spremenil. Posamezne države eh, so postale države z eh, visokim eh, prihodkom in zaradi tega smo morali spremeniti tudi politiko do teh držav. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z sporazumom, ki smo ga našli z parlamentom. Mislim, da je ta sporazum dober. Poleg tega uh, smo se skupaj pogajali tudi o novem večletnem finančnem okviru in tudi za tem finančnim okvirom smo lahko zadovoljni, kajti uh, samo razvojna politika ni utrpela znižanja uh, sredstev in mislim, da se lahko za to zahvalimo tudi vam. E, imamo precej dober e, proračun, čeprav seveda ne bomo dosegli ni cela sedem odstotka. Malo manj pa smo bili uspešni e, na posameznih področjih, ki so nam zelo pri srcu, recimo, ko gre za diskriminacijo, za enakost, za spoštovanje človekovih pravic. Mislim, da Eh, smo glede teh vprašanj lahko nekoliko manj zadovoljni eh, z rezultati našega dela. Eh, naše razprave so bile vedno zelo živahne in veliko je bilo tudi nesoglasje, ampak mislim, da smo dosegli dober napredek na področju razvojne politike in z nedavnim sporazumom mislim, da smo dobro pripravljeni na obdobje, ki prihaja. In v imenu Evropske komisije lahko rečem, da smo v novem večletnem finančnem okviru in v novem programu dali novo vlogo Evropskemu parlamentu, novo vlogo tudi v razpravah med institucijami. Eh, vemo, vem, da boste govorili o strateškem eh, dialogu, tudi to je del tega. Eh, vendar pa eh, smo dali torej tudi novo vlogo Evropskemu parlamentu in mislim, da je pri tem odbor Deve eh, igral pomembno vlogo in v veliki meri vplival na pogajanja. Ta pogajanja so po našem mnenju potekala dobro in zelo smo zadovoljni z rezultatom. Zatem bi rad zaključil, rad bi se le še zahvalil odboru Deve in pa vsem njegovim članom za zelo konstruktiven dialog v zadnjih petih letih. Mislim, da je bila to zelo dobra izkušnja in da smo skupaj lahko uh, storili veliko na področjih, kjer uh, sami uh, ne bi uh, mogli poskrbeti za pravi preobrat. Hvala lepa. Mislim, da je zelo lepo, da lahko naše petletno sodelovanje zaključimo uh, z pogledom v preteklost in da lahko pohvalimo eh, dosežene rezultate. Res je, da eh, je dosežkov kar nekaj. Najlepša hvala. Dobro, sedaj pa smo pri osmi točki na našem dnevnem redu in sicer gre za celovito obravnavanje poroke otrok v državah v razvaju razvoju. To je naša prva točka za javni del eh, naše seje. Gre za zelo zaskrbljujočo temo eh, za poroke otrok v državah v razvoju in eh, za mednarodni pristop k temu vprašanju. V veliko veselje eh, mi je, da lahko z nami. Eh, Med nami predstavimo uh, predstavnike organizacije Plan International, uh, Eh, in sicer je z nami gospa Tanja Koks. Dajem vam besedo, da predstavite eh, svojo študijo na to temo. <clears throat> Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, da ste me povabili v odbor, da lahko v imenu Plan International predstavim to študijo. To je tema, ki nam je zelo blizu in na tem delamo že kar nekaj let. Spoštovani poslanci, gospe in gospode, Poroke otrok so nekaj, kar eh, vidimo po vsem svetu. To se večinoma dogaja v Zahodnji Afriki, kot držav kot so Čad, Gineja, Niger in Južni Aziji, Bangladešu in Indiji. Vendar pa to se dogaja res posod. Tudi v Evropi. In ko govorim o porokah otrok, govorim o nekašni zvezi med dvema ljudema, med katerima vsaj en predstavlja mladoletno osebo. Poroke otrok večinoma zadevajo deklice, vendar pa tudi dečki niso izključeni. Večinoma bom govorila o deklicah, kajti to ima velike, velike čustvene vplive na dečke, naprimer, da morajo biti vodjo gospodinstva in morajo prinesti zaslužek, potem pa ima vedno večje, še vedno veliko večje učinke na deklice. Poroke otrok zadevajo predvsem tiste, ki so že tako najbolj marginalizirane in nemočne, torej tiste, ki so najrevnejše, ki živijo v podeželskih območjih in ki so neizobražene. In nihče jih tudi ne upošteva. Naprimer, deklice iz 20 odstotkov najrevnejših domov so trikrat bolj verjetno, da se bodo poročile mladoletne kot tiste iz bogatejših domov. Naj sedaj povem še nekaj številk, morda bodo presenetljive, vendar pa so resnične. Vsaka, vsako tretje dekne v državah razvoja se poroči, ko je še mladoletna, pred 18 letom. V državah, kjer je največ porok otrok, pa je to že vsako drugo dekne. Približno 19 milijonov deklet bo postalo mladoletnih nevest do leta 2020. To je 14 milijonov deklet na leto. In če se ne bo nič spremenilo, lahko enostavno izračunamo, bomo imeli 140 milijonov otrok, ki bodo poročene v naslednjem desetletju z 2020 do 2030. Te številke so izredno visoke. Sedaj pa še nekaj minut, kar se vzrokov porok otrok tiče. Kaj če si ne bomo gledali vzroko, jih ne bomo mogli preprečiti. Vzroki so razdeljeni v dve skupini. Prva, socialne norme in tradicije, druga skupina, revščina kar se družbenih norm in tradicij tiče. Družbene norme so tiste, ki spodbujajo neenakost med spoloma in to je tisto, kar tiči za težavo porok otrok. Ženske in dekleta so manj cenjena kot moški in fantje v veliko družbah. Zato dobijo manj hrane, so tiste, ki ostajajo doma, skrbijo za gospodinstva, za starejše družinske člane in redko dobijo premoženje, zemljo, dobijo delovno mesta, razen tega, da delajo na polju. Pa še to potem sredstva, ki jih dobijo, poberajo moški. Ker nimajo prave gospodarske vrednosti, so tudi prve, ki jih potegnejo iz šolskega izobraževanja, če ni dovolj denarja. Včasih se te družbene norme okrepijo še z diskriminatorno zakonodajo. Naprimer, lahko se dekleta poročijo pod 18 letom v 146 državah s privoljenjem staršev, pa v 105 državah za fante. Še več, veliko držav ima zelo veliko družbenih in gospodarskih ovir za nadzor nad zakonodajo. Bangladeš ima prepoved porok otrok od leta 1929, še vedno pa je ena od treh držav, kjer se to najpogosteje dogaja. Torej, glede na to, da imajo dekleta manjšo vrednost, se poroka zdi neizogibna. Kaj pa lahko še storijo z njimi? V nekaterih primerjih starši celo menijo, da je njihova odgovornost, da poročijo svoja dekleta, zato da bi jih zaščitili pred spolnim nasiljem ali da bi jih zaščitili, da bi lahko živeli dostojanstveno življenje. Zato torej sprašujejo, zakaj bi čakali. Drugič, ali drugi vzrok, če želite, porok otrok, je revščina. Revščina, tako spodbujanje, je tudi posledica porok otrok. Če je družina revna, potem je dekle ekonomsko breme. Če jo poročijo, pomenijo, da bodo imeli nekoga manj za nahraniti in bodo morda dobili tudi doto, če jo poročijo. In to je torej prihodek za družino. Pogosto, ker so starši prerevni, Dekleta ne hodijo v šolo, ker če že morajo izbirati, kdo se bo izobraževal, zmaga pant. In seveda spet prijemo na družbene norme in pomankanje vrednosti deklet. Ko se ne šolajo več, je potem logična odločitev, da se poroči za dekle. Ko pa je enkrat poročena, obstaja zelo majhna možnost, da se dekle spet vrne v šolo. Torej je možnost, da bi se izboljšala življenje, pismenost, sposobnost za življenje zelo majhne. In dejstvo, da je mati, ki je precej neizobražena, potem ima tudi posledice za otroke, za prehrano, zdravje, izobraževanje in tako dalje. Torej ta cikel revščine se nadaljuje s poročanjem otrok. Tako družbene norme kot revščina oba vzroka sta tiste, ki spodbujate poroke otrok na podeželju, revnejših območjih torej v bolj krhkih odnosih. Naprimer, nekaj študij je bilo v Bangladešu in Etiopiji, v obeh državah, kjer imajo tveganja glede podnebnih sprememb poplave in suše, pa tudi eh, krize glede hrane. In to je vodilo do povečanja porok deklet. To se zdi strategija preživetja za starše. Kar nekaj sem že govorila o izobraževanju. In to enostavno zato, ker dlje kot dekleta ostajajo v postopku izobraževanja, manjša je možnost, da se bodo poročile. Torej, če ostanejo v šolah, se poročijo kasneje. To je preverjeno dejstvo. Če se poročijo kasneje, potem tudi kasneje rodijo otroke. Število otrok na žensko se zmanjša, bolj kot je izobražena. In večja je razlika med nosečnost, časovna razlika. Torej, dlje kot je v šolskem sistemu, bolj kot so izobražene, manj ima otrok in kasneje se poroči. Torej, moramo delovati na več frontah. Na eni strani moramo zagotoviti, da bodo vsa dekleta imela dostop do kakovostnega izobraževanja v varnem okolju. Kajti, če šola ni varna, potem je to še en razlog, da starši dekleta vzamejo iz šol. Tukaj govorimo veliko krat o zlorabah in spolnem nasilju še ena prednost deklet, če ostanejo v izobraževalnem sistemu, kar se da dolgo, je, da lahko učitelji odigrajo ključno vlogo pri tem, da opozarjajo pred porokami otrok, da govorijo o kršitvah pravic otrok, kajti to je kršitev, da spregovorijo tudi o škodah, ki povzročajo poroke otrok in da lahko seveda tudi nakažejo primere učencev, ki bodo poročeni, ki naj bi bili poročeni in se lahko potem pogovorijo starši in jih odvrnejo od tega, naprimer zakaj nam je mar, če se dekleta zgodaj poročajo, poleg tega, da seveda želimo zmanjšati revščino, pa že to je dovolj dober razlog. Poleg tega gre tudi za družbene in čustvene posledice, pa tudi fizične za dekleta. Oglejmo si dva tipa. Najprej spolno nasilje in potem zdravstveno vprašanje. To je povezano z nosečnostjo in rojevanjem otrok. Če se otrok poroči, telo še ni pripravljeno na spolne odnose, pa jih mora imeti, prisiljene so. In veliko je to lahko nasilno, zato ker na njo gledajo veliko krat kot na objekt. Telo dekle tudi ni pripravljeno na nosečnost in rojevanje. In to je velika nevarnost za njihovo zdravje. Dekleta, ki se poročijo zgodaj, imajo veliko možnost, da umrejo pri rojstvu otrok. Med 15 in 19 letom dekleta imajo dvakrat večjo možnost, da umrejo med rojevanjem otrok kot ženske med 20 in 24 letom. Pri dekletih med 10 in 14 leti pa je ta stopna še više, petkrat bolj verjetno je, da umrejo. Otroci, ki so rojeni otrokom, imajo tudi večjo možnost, da umrejo. Kaj lahko storimo? Tri ravni lahko razdelamo institucionalno, skupnostno, družinsko in posamezno. In tukaj želimo ukrepati na vseh treh ravneh. Samo en primer. Začeli smo pobudo v Aziji glede porok otrok eh, leta 2010. To zadeva Nepal, Bangladeš in Indijo. To so tri države v Aziji, kjer je največ porok otrok. Kar počnemo je to, da želimo ukrepati, da registriramo vse otroke, ko so rojeni, tako da vemo, koliko so stari, ko bi se naj poročili poskušamo ozaveščati družine in skupnosti, infante in dekleta same o nevarnostih porok in želimo spremeniti tudi družbene standarde. Sodelujemo z moškimi infanti, to je ključnega pomena za to, da se spopademo s tem, kajti moški se večinoma odločajo o tem, kaj se bo dogajalo z življenjem deklet. In kar je resnično pomembno upoštevati je, da pogosto družine menijo, da bodo dekleta zaščitili, če jih bodo poročili, da je to v njihovem najboljšem interesu, da jih bodo zaščitili pred nevarnostmi. Gotovili smo tudi, da je učinkovit mehanizem ta, da ustanovimo organizacijo otrok in deklet, kjer se bodo lahko pogovarjali, izmenjavali izkušnje, kako se tega lotiti in bi se tudi zavedali svojih pravic, kajti opolnomočenje fantov in deklet jim pomaga, da se oprejo odločitvam staršem da se morajo poročiti. V tem trenutku je to precejšnja redkost, vendar pa se povečuje. In možno je, dokazali smo, da je možno prepričati starše, če imajo otroci dobre argumente. Potem tretja fronta. Delujemo z vladami najprej, da bi naj izvajali zakonodajo, če jo že imajo, ali pa naj jo spremajo, če jo še nimajo. Zakon mora zapisati, da nobena mladoletna oseba ne more biti poročena, z ali brez prijavljena staršev. In seveda sodelujemo z vladami, da bi izboljšali kakovost izobraževanja za vse otroke. Dekleta pa morajo ostati v procesu izobraževanja skozi celotno sekundarno obdobje. Naj končam z nekaj zamislimi, kaj bi lahko vi kot poslanci storili, da bi prispevali k preprečevanju porok otrok. Prvič, programi EU zelo cenimo vašo podporo izobraževalnemu sistemu in proračun za razvoj na splošno, kajti dekleta morajo ostati v šolah. Tako bomo zmanjševali porok eh, otrok. To, kar boste lahko storili v naslednjem obdobju, v sedmih letih, je, da bi čim več sredstv namenili izobraževanju in se osredotočili morda na sekundarno izobraževanje. To bo ključnega pomena. Drugič, morda bi lahko pomagali, če bi več investirali v opolnomočenje mladih. Še prav posebno za dekleta je to ključnega pomena. Pomagalo jim bo najti delovno mesto, ko bodo končali s šolanjem in bodo bolj samozadostne. Prav tako imamo potem načrt za človeka pravice Evropskih unij. Vendar pa s tem odlašamo in dobro bi bilo, če bi lahko to pospešili če bi morda gotovili, kaj želijo storiti, da bi nadzorovali vpliv pri tej kampanji. V prihodnje pa bomo to morali obnoviti. Opravičujem, nimamo več veliko časa, samo na kratko še rada bi končala. Predsednica pravi, da, so, da je čas zelo dragocen in da mora govornica nehati. Samo še dokončam ta stavek in konec. Hvala lepa, da ste nam povedali vse o načrtih Plan International glede poroko otrok. To je zelo pomembno. Zelo smo veseli, da ste nam poročali. Poročilo je na voljo vsem. Gospod Gustafsson, mislim, da ste vi želeli podati pripombo. Hvala lepa, predsednica. Če me ne razumete, si prosim nadenite slušalke. Torej, hvala lepa še enkrat. Rad bi se zahvalil tudi govornici za predstavitev. Tema, o kateri govorite, je izjemnega pomena. Zelo pomembno je lotiti se tega vprašanja, če želimo imeti dobrega, dobro sodelovanje z državnim razvojem, brez enakosti med spoloma in kakosnega življenja deklet, ne bomo zagotovili kakosnega življenja nasplošno. Kar nekaj razlogov za to je, vendar pa poroke otrok so eden najpomembnejših razlogov za to. Izobraževanje za dekleta gre z roko v roki z bojem proti porokam otrok. Hvala lepa za vaše delo, ko izpostavljate ta vprašanja. Moje vprašanje za vas pa je, Vašo predstavitev ste začeli s tem, kar mislite, da bi EU morala storiti, po vašem mnenju. Pa žal potem niste mogli končati. Morda bi lahko podali kakšne konkretne ukrepe. Kaj manjka, kje bi lahko bili boljši na tem področju? Konkretno, če nam poveste, torej, glede na to, da vemo, v čem je težava kakšne utepljive cilje, ki jih moramo doseči, imamo slabe kazalnike, kaj točno bi morali bolje storiti, po vašem mnenju. Hej Svensson, du har også ordet. Svensson. Tak så mycket, fru ordförande. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za predstavitev. V Bangladešu od leta 29 imajo zakonodajo, ki preprečuje poroke otrok. Mislim, da se moramo vprašati, kako je možno, da se tega zakona ne izvaja, kako bi ga lahko obranili, glede na to, da dajemo veliko sredstev za razvojno pomoč Bangladešu gotovo moramo imeti tudi kakšne pogoje za to pomoč. Še prav posebno, ko se borimo proti porokam otrok. Zakonodajo pa imajo za boj proti temu vprašanju. Sedaj pa komisija, dve minuti, potem pa še EEAS, tudi dve minuti. Komisija je reprezentativna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 Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da predstavimo svoje mnenje na to temo. Najlepša hvala tudi za predstavitev te študije. Eh, seveda komisija ne sedi križem eh, rok, kajti eh, imamo tudi skupni program, ki se je odvijal od leta 2009 do 2012. Ta program smo izvajali skupaj z UNICEF-om. Eh, in smo eh, dosegli eh, zelo dobre rezultate. Evropska komisija je razvila tudi globalni pristop za varstvo pravic otrok in seveda tudi eh, poroke otrok eh, predstavljajo eno izmed tem, na katero se osredotočamo, poleg tega pa pohabljanje eh, ženskih spolovil, pa tudi nasilje nad otroki v šolah. Torej, te teme so vključene v naše strategije in tudi v naš program za obdobje 2014 do 2020. Eh, to je vključeno tudi v instrument za demokracijo in pa človekove pravice. Tukaj se še prav posebej osredotočamo na pravice otrok in pa eh, na tradicionalne običaje, ki eh, morda kršijo te pravice. Imamo tudi specifično pobudo za zagotovitev dobrega počutja otrok poleg eh, pa, tega pa imamo tudi programe, ki se morda ne osredotočajo zgolj na to prakso porok otrok, eh, ampak eh, na to posredno vplivajo. Recimo, ko skušamo zaščititi identiteto deklic, na ta način te deklice zaščitimo tudi pred zgodnimi porokami. Sredotočamo se tudi na vprašanja nosečnosti, pubertete eh, in eh, se tudi na ta način eh, borimo proti temu pojavu porok med mladoletnimi. Zato smo letos namenili 28 milijonov evrov poleg tega pa smo pripravili eh, tudi eh, brošuro eh, z različnimi orodji na področju pravic otrok in sicer v sodelovanju z UNICEF-om. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Evropski službi za zunanje delovanje. Mateo Komerato. Dve minuti imate na voljo in prosim, če se držite časa, ki vam je odmerjen. Thank you, madam chair. Um, Hvala lepa, predsednica. Predstavljam oddelek za parlamentarne odnose. Žal, strokovnjaka za človekove pravice z njami danes ni. Imam pa nekaj točk, ki jih moram posredovati, tako so mi naročili. Najprej naj dopolnim to, kar je ravno kar dejala komisija s trajnostnimi sistematičnimi ukrepi Evropska unija aktivno spodbuja dosleden pristop za zavarovanje pravic otrok v zonanjih odnosih. 60 delegacij Evropske unije po vsem svetu imajo kot prednostno narobo tudi strategijo na področju otrok. In ta vprašanja vedno znova tudi obravnavamo v dialogu o človekovih pravicah z državami o razvoju. Evropski akcijski načrt o enakosti med spoloma in oponomočenju žensk v državah v razvoju, pa tudi akcijski načrt o strateškem okviru o človekovih pravicah in demokraciji, sta programa, ki tudi imata ukrepe, ki preprečujejo zgodne poroke otrok v svojem okviru. EEAS trenutno tudi skupaj z Belgijo pripravlja osnutek referenčnega dokumenta za diplomatsko kampanjo. Tako bi lahko nudili nadaljno politično podporo za boj proti zgodnim porokam otrok in bi spodbojali pravice žensk in otrok po vsem svetu. Finančna pomoč je tudi zagotovljena, kot je dajala komisija, z evropskimi pobudami za človekove pravice in demokracijo. Poleg dvostranskih pobud pa moramo izpostaviti tudi večstransko raven. Kampanja za boj proti porokam, prisilnim porokam otrok je vedno bolj prisotna. Tako vidimo poziv k ukrepanju leta 2013 Evropska komisija glede statusa žensk tako se zavezujemo, da bomo končali nasilje nad dekleti in ženskami. Prav posebno pozornost namenjamo preventivi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospitanji Koks za tri minute, da lahko odgovorite na vprašanje. Za tri minute. Hvala lepa kar lahko specifično storite, česar ne počnete. Lahko bi bolje sledili sredstem, sredstvom, želimo si bolj natančnih postavk, želimo si bolj celovitega pristopa in želimo si prepoznati povezave med različnimi področji pravic otrok. Naprimer, v akcijskem načrtu EAS bi lahko imeli bolj dosleden, celovit pristop in pomagalo bi, če bi parlament to zahteval. Kar se tiče pogojev za pomoč. Sama nisem proti temu osebno, vendar pa bi to moralo biti povezano s hudimi kršitvami človekovih in drugih pravic, pravic otrok. Ne tam, kjer bi države želele storiti več, pa potem ne morejo zaradi družbenih ekonomskih razlogov in pogosto potem starši skušajo delovati v najboljšem interesu otrok, so pa v zelo težavnih razmerah in nimajo prav veliko izbire tukaj bi potrebovali socialno zaščito. Če je to možno strani države, potem to lahko pomaga družinam, da ohranijo otroke na poti izobraževanja. Zato pa potrebujemo sredstva, denar. In pogosto so proračuni omejeni. In eden razlogov, tukaj širim svoje zamisli, bi lahko bil, da podjetja ne plačujejo davkov v državi, kjer delujejo. Tukaj bi lahko kaj storili v parlamentu in pozvali evropska podjetja, da plačujejo ustrezne višine davkov v državah, kjer so operativni in bi tako povečali prihodke teh držav. Potem te države ne bi bile tako revne, če bi imele več sredstev tudi iz te postavke. Vi poslanci, ko odidete na obiske delegacij v partnerske države, bi lahko bili v veliko korist, če bi z uradniki, lokalnimi partnerji govorili o tem, da je potrebna kakovostna zakonodaja za prepoved porok otrok. Prav tako bi lahko pozvali, da naj pregledajo zakonodajo glede enakosti med spoloma in bi lahko skušali zagotoviti več eh, delovnih mest za ženske, socialno zaščito za ženske in tako dalje. To so konkretni ukrepi, ki bi jih lahko navedli in ki bi jih lahko podali državam, da jih začnejo izvajati. Tebe. Hvala lepa za dobro upravljeno delo, vi osebno pa tudi s Plan International. Hvala lepa. Na našem dnevnem redu je sedaj razvojna strategija EU eh, za Pacifik. Takoj bom dala besedo eh, delegaciji konsorcija za pripravo študije za sodelovanje z eh, Pacifikom, eh, ki je danes eh, z nami. In besedo dajem najprej profesorju Edwardu Hvidingu, direktorju študij za Pacifik na Univerzi v Bergnu na Norveškem za deset minut. So, tusen takk, herr professor. De har ordet for ti minutter. Thank you very much. Torej, deset minut imate na razpolago. I believe there is a PowerPoint presentation prepared. So. Eh, pripravljena je tudi eh, PowerPoint prezentacija, torej prosim vas za eh, prvo sliko.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 sta še poleg naju udeležena pri izdelavi tej študije. Poglejmo, če eh, predstavitev deluje. Območje pacifiških otokov, to boste kmalo zagledali na ekranih. bom kar nadaljeval. Torej, tukaj živi približno 11 milijonov ljudi, živijo pa v a, eh, nizkih atolih, tukaj imamo vulkanske otoke in pa tudi Novo Gvinejo, naprimer, kjer živi eh, veliko prebivalstva zunaj tropskega območja. Naslednja, prosim, naslednja prosovnica. No. Biološka raznolikost eh, Pacifika se odraža tudi v veliki eh, kulturni raznolikosti. Tukaj je doma 20 odstotkov vseh svetovnih jezikov. Evropska unija si prizadeva za trajnostni razvoj v tej regiji in mora obvladati tudi veliko raznolikost v vseh pogledih. Eh, torej, ljudje od zune imajo občutek, da eh, Pacifik izolira eh, različne otoke. To, da ljudje tu imajo občutek, da jih morje združuje, imajo skupno kulturo, skupno zgodovino. To je morje otokov neodvisne države Pacifika pripadajo vse skupini SIC, to so majhne otoške države v razvoju. Toda tukaj gre tudi za velike raznolikosti. Naprimer, 7,5 milijonov ljudi živi v Papui Novi eh, Gvineji, eh, na majhnih otokih pa živi mnogo manj eh, ljudi. Gospodarstva so zelo različna. Tovalo, naprimer, pa ima izključno ekonomsko cono, ki je ogromna in predstavlja um, eno tretjino izključno gospodarske cone Nove Gvineje. Naprimer, en čisto majhen otok ima 12. največjo izključno gospodarsko cono na svetu in to predstavlja velike pomorske vire. Morje so eh, te države vedno razumele kot eh, vir gospodarskih povezav. Pacifik so odkrili na kanujih, eh, odkrivali so Pacifik preko tisoč let, sedaj pa so to trgovinske in gospodarske poti. Tukaj so veliki viri tune in morje za te države ostaja ključnega pomena. Kop, kopno za te ljudi ni ločeno od morja tukaj se najde hrana in pa viri. Otoki pa so izredno občutljivi oziroma ranljivi za dvig eh, morske gladine. To pa so še druge klimatski izzivi. Naprimer, to so eh, velike rudniki. Večina eh, teh ljudi živi za malo infrastrukture, imajo pa dostop do morja in pa do virov zagotavljajo si hrano zunaj eh, denarnega gospodarstva, tudi vlade so eh, zelo šibke in zelo so odvisne od globalnega gospodarstva. Raznolikost je tukaj velika, tukaj pa vladajo tudi eh, viri globalnega pomena. Naprimer, tukaj so tropske gozdove, ki so zelo ogroženi. Isto velja tudi za tuno to območje eh, je zelo občutljivo za podnebne spremembe. Tukaj eh, prihaja do tsunamijev, do izbruhov vulkanov. Sedaj pa so se pridružile še podnebne spremembe, erozija in tako naprej. Poleg tega so tukaj tudi ekstremni vremenski pojavi, kot so naprimer poplave ali pa suša. Podnebne spremembe izpostavljajo veliko ranljivost teh držav in Evropska unija Eh, je zelo vključena v to območje. Tukaj je veliko število držav, pa malo eh, prebivalstva in to pomeni, da je tukaj, da je tukaj razvojna pomoč eh, per capita dosega najviše številke. 1 do 1,5 milijarde evrov razvojne pomoči dosega ta pomoč in to je več kot subsaharska Afrika. Evropska unija ima tukaj posebni položaj, kar se tiče pomoči. Med 2008 in 2013 je Evropski razvojni sklad a, a, a, prispeval izredno veliko denarja. Evropska unija je drugi največji donator za Pacifik. Evropska unija in Francija skupaj oziroma Tukaj pa eh, vedno večjo vlogo igra Kitajska. Francija zagotavlja pomoč Kaledoniji in eh, pacifiške države pa niso zgolj pasivne prejemnice eh, pomoči. Tukaj imamo številne regionalne organizacije, ki se vključujejo v razvojno sodelovanje treba je ponovno razmisliti o, te pomo o razvojni pomoči. In ta razmislek je treba vključiti v razvojno strategijo Evropske unije. Sedaj pa bi predal besedo Tonijo Kroko. Hvala lepa. Ljudje pacifičnih otokov imajo zelo bogato tradicijo sa srečevanjem drugih ljudstev sveta, kar se tiče kulture, trgovine in tako naprej. njihovo življenje je zelo povezano z globalnimi viri. Torej, ljudje tu so zelo navezani na zemljo in pa na kraj. Ljudi pa zelo redko dosežejo državne storitve. To pa pomeni, da je zelo težko doseči razvoj, kjer bi se združeval pristop od skoraj na vzdolj in od spodaj na vzgor. To predstavlja veliki izziv treba je razmisliti o določitvi novega enakopravnega odnosa partnerstva. Vedno bolj se kritizira razvoj, ki ga narekujejo donatorji. Eh, sedaj je ta kritika postala zelo konvencionalna. Toda mm, ta kritika je zelo raznolika naprimer ehm, te države ne želijo, da bi bilo financiranje povezano sa pogoji. Potem ehm, pacifiški AKP si zahtevajo za bolj enakopravno partnerstvo. In eh, sekretarjat PIFA, eh, torej sekretarjat Foruma pacifiških otokov, želi večji nadzor nad eh, določitvijo in pa izvajanjem projektov. Avstralija in Nova Zelandija sta polnopravni članici PIFA in sta tudi največji donatorki. In eh, kritika se nanaša tudi njujo. Eh, ljudje imajo, torej države imajo občutek, da eh, se razvoj pogosto dogaja preko nadnacionalne agencije. Torej v tem smislu se kritika ne nanaša samo na Evropsko unijo. Torej, če želi Evropska unija zadeve spremeniti, bi se morala povezovati direktno s pacifiškimi državami AKP. Pacifični AKP želijo okrepiti svojo pozicijo v državah AKP in želijo eh, postaviti odnose z Evropsko unijo na nove temelje. PAKP eh, želijo širše partnerstvo, ki se ne nanaša zgolj na denar in ki ne poteka samo v eni smeri. Treba je bolje razumeti, kaj, kakšen je pogled eh, iz eh, vidika pacifiških, pacifiških AKP-jev in treba je razmisliti o tem, kako bo Evropska unija se odzvala na to. In eh, zelo pomembno je izdelati tudi strategijo eh, v smislu 2020. Torej, kot rečeno, obstaja kritika eh, nad razvojem, ki ga narekujejo donatorji in treba je ponovno razmisliti o tem, kako se določajo in izvajajo eh, dodelitve sredstev. Nekateri del, uradniki delegacije Evropske unije Eh, in pa nekateri nacionalni avtorizacijski uradniki eh, se pritožujejo, da projekte narekujajo zgolj začasni pogoji in da se pogosto za velik denar najemajo eh, svetovalci iz Brusla. Uh, torej, naslednja prosovnica, prosim predsednica eh, prekinja govornika, čež da je prekoračil čas za govor. In ker, eh, pra, ker berete, lahko vsi to preberemo tudi doma. Sedaj pa, gospod TV, eh, na voljo imate pet minut. Prosim, uporabite teh pet minut za to, da nam podate poglavitna sporočila. Pet minut je veliko časa. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi izkoristil to priložnost in se eh, zahvalil Ekopasu za povabilo da, eh, na ta sestanek. Vesel sem, da smo danes skupaj. Moje ime je FITV. Delam za eh, Mednarodno združenje za ohranjanje narave. Rad bi spregovoril o poročilu, rad bi spregovoril o kontekstu. Ja, spoštovana predsednica, poslanke in poslanci, rad bi omenil tri zadeve, ki so posebej pri srcu nam, ki so zelo pomembne za regijo. Evropska unija je drugi največji donator v Pacifiku, kot je bilo že povdarjeno. In ključne prioritete ste že omenili, torej eh, ključne prioritete za Evropski razvojni sklad. Za naslednje obdobje. Tukaj gre za okolje in pa za upravljanje naših naravnih virov. Torej, to sta poglavitni dve področji za naslednjo fazo. Rad bi predlagal eh, sledeče, oziroma razmislite prosim o sledečem. Pogosto smo dobili denar, ki je temeljil na projektih. Hkrati pa to ni bilo skladno s strategijami na nacionalni ravni. Ampak eh, tudi te strate, nacionalne strategije so vodili projekti. Torej predlagal bi sledeče. Treba je upoštevati regionalni pristop, ko se v, specifiku, v tej regiji pogovarjamo o strategiji. Potrebujemo integriran pristop. Ne smemo se osredotočati zgolj na en projekt. Seveda zelo cenimo vaša sredstva v tej regiji. Toda v, pogosto je tako, da se donatori osredotočajo zgolj na en vidik izziva, sa katerim se soočajo skupnosti. Rad pa bi podaril še drugo stvar, kar se tiče um, podnebnih sprememb. To je ena vaših poglavitnih prioritet. Torej, zato ste namenili zelo veliko denarja in zato smo vam zelo hvaležni. To, da imel bi predlog, zakaj, na katero področje bi se lahko financiranje Evropske unije osredotočalo. In to je področje, ki ga pomoč, razvojna pomoč ne pokriva dobro. In to je povezava med odzivom na nujne primere in pa na um, pot nazaj na razvoj. Torej, to področje ni dobro pokrito. Torej, vaša sredstva se osredotočajo zgolj na uh, odziv na nesrečo, ne pa na rehabilitacijo oziroma na ponovno obnovo in pa na pot nazaj v normalno stanje. Torej, ta vidik bi bilo treba ukrepiti. Torej, moj predlog, predsednica in poslanke in poslanci, bi bil eh, sledeči. Prosim, da se osredotočate na to stvar, ko gre za prilagoditev na podnebne spremembe. In moja tretja točka, gospa predsednica. Potencial za sodelovanje glede obnovljivih virov energije oziroma tehnologije za obnovljive vire energije. In sicer osredotočanje na tehnologijo, ki se razvija in raziskuje tukaj v Evropi, bolj kot kjerkoli drugi v Evropi. Tukaj gre za uh, uh, plovila na veter. imamo prosovnico ekopasa, ki kaže kanuje, ki plujajo v Pacifiku. Moram reči, da smo izgubili to tehnologijo, torej to ste prej videli na prosovnici. Vi pa še vedno poznate to tehnologijo v Evropi. Torej, mi bi predlagali sledeče. Dobro bi bilo, če bi imeli izmenjavo izkušenj, kar se tiče veternih tehnologij. Poglejmo si, kako bi lahko razvili trajnostni morski promet v regiji. Kajti to je velik potencial za razvoj v naši regiji. Hvala lepa, gospa predsednica. Much, TV, and... Hvala lepa, gospod TV. Hvala lepa tudi, da ste spoštovali časovne omejitve. Gospod Ponga je prosil za besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil avtorjem te študije, eh, ki se mi zdi zelo, zelo zanimiva. Sam bi dejal, glede na to, da prihajam iz eh, te regije, da sem zelo, zelo vesel, da imamo to temo na dnevnem redu danes v našem odboru. Ta študija kaže na geostrateški pomen te pacifiške regije in eh, prihodni razvoj eh, se bo razvijal na osi Azija-Pacifik in zato je to tudi zanimiva tema za naš odbor. Potrebno se je osredotočiti na naš odnos eh, partnerstva in udaliti se moramo od eh, tradicionalnega odnosa donator-prejemnik pomoči. Pacifijsko območje je dober vzgled usklajevanja in pa eh, skladnosti naših programov. Zato eh, bi rad zastavil eh, še dodatno vprašanje avtorjem te študije. Kako lahko uporabimo čezmorska območja v tem pacifiškem območju? kajti eh, tja eh, bi eh, lahko poslali, eh, oziroma tam imamo evropske veleposlanike, ki bi jih lahko izkoristili za razvoj tega območja. Najlepša hvala, gospod Mojzer, beseda je vaša. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Tudi sam se zahvaljujem avtorjem te študije spregovorili ste o pomembnih temah, kot so podnebne spremembe, obnovljivi viri energije. To so naloge oziroma področja, kjer bi se lahko Evropska unija mnogo bolj angažirala. Mislim pa, da moramo priti do tega, da potrebujemo skupno eh, delo oziroma sodelovanje z drugimi donatorji na področju razvojnega sodelovanja. Sodelovati moramo z Avstralijo, Novo Zelandijo in s Kitajsko. Razviti bi morali skupno strategijo, kako bi lahko pacifiškim državam bolje pomagali. Niste pa spregovorili o dveh področjih. Medtem gre tukaj tudi za področje, ki nas močno zadeva oziroma zaposluje v Evropski uniji in sicer so to davčne oaze v Pacifiku. Tudi tu mora postati tema. Ehm, poskušamo ehm, odpraviti davčne oaze po svetu in nekatere pacifiške države so davčne oaze. In tu je še druga točka, ki postaja vedno pomembnejša in sicer gre tukaj za uh, uh, rudnike, za minerale, ki jih je ogromno v pacifiških državah. Industrijske države se zelo zanimajo za te uh, e, zemljske vire. Uh, in zgolj skupaj se lahko izpostavimo oziroma soočimo s tem izzivom. In še moja zadnja točka, ta se znova nanaša na skupno ukrepanje. Imamo izolirani ribiški sporazum med Evropsko unijo in Kiribatija in to me je zelo jezilo. Mislim, da, lahko, da smo si v tej regiji pravzaprav prizadevali za skupni uh, ribiški sporazum, potem pa se je. Uh, ena uh, pacifiška država eh, pravzaprav ne pustila kupiti in je sklenila oziroma organizirala zelo privilegiran ribiški sporazum za Evropsko unijo. Eh, tu v Evropski uniji stavimo za regionalno sodelovanje in to bi morala tudi pri sporazumih v praksi upoštevati. No, sedaj bom pa še sama da, sebi dala besedo, da vam zastavim vprašanje. Zanima me, ali eh, vaša univerza, ali je vaša univerza ocenila eh, tudi eh, globalni vpliv ribiškega sporazuma z Pacifikom. Govorim seveda o ribiškem sporazumu Evropske unije, govorim tudi o okoljskem vplivu. Zanima me tudi, ali na lokalni ravni dobro upravljajo z najpomembnejšim virom, namreč z tunjem. Sedaj pa dajem besedo Evropski službi za zunanje eh, zadeve. Z nami je gospa Carmen Ruiz Serrano. Thank you very much. Hvala. Ime mi je Karen Luiz, eh, sem vodja oddelka za Pacifik o Evropski službi za zunanje delovanje. Kratka bom. Z menoj sta dva kolega. Ne vem, koliko časa ste mi dali na voljo, to da zelo, zelo kratka bom. Zelo pozdravljamo študijo o pacifiški regiji. To je regija, ki žal eh, ni v političnem uspredju. Morda tokrat vsaj za pol ure. Zelo sem vesela, da imamo to študijo in zelo natančno sem prisluhnila predstavitvi študije Ekopasa. Za nas je najpomembnejše sledeče koherentna globalna politika v tej regiji. Tu je eh, veliko akterjev in ne govorim zgolj o donatorjih. Tukaj so še številne sektorske politike, govorim naprimer o ribištvu, to ste sami pravkar omenili, govorim o trgovini, interim IPAS naprimer in poskušamo združevati vse te deležnike in poskušamo jih pripraviti do, do izmenjave informacij, do eh, izmenjave znanja in videnja eh, na vseh političnih področjih v Pacifiku in poskušamo pač doseči najboljšo politično koherentnost, kajti brez politične koherentnosti lahko povzročimo, eh, lahko sprožimo veliko slabega. Po drugi strani pa poskušamo preseči tradicionalno partnerstvo, ki v glavnem temeli na odnosu med um, donatorjem in prejemnikom. Mi iz našega vidika poskušamo uh, spodbujati uh, osmi člen uh, sporazuma iz Kotonuja, torej poskušamo spodbujati politični dialog vseh um, pacifiških držav. Kaj to pomeni? poskušamo razpravljati o skupnih vrednotah, o skupnih načeljih, ki presegajo razvojno sodelovanje oziroma razvojno pomoč. Govorimo tudi o človekovih pravicah, tega niste omenili, govorimo tudi o vprašanju med spoloma. Eh, to je zelo pomembna tema eh, v pacifiški regiji. Pred to študijo smo poslušali predstavitev o porokah otrok. Torej poskušamo iti še dlje, poskušamo preseči Eh, tiste točke, ki so bile vidno na dnevnem redu, torej razvoj in trgovina. Tukaj bi eh, lahko dosegli številne skupne vrednote med Evropsko unijo in Pacifiško regijo. In končno Pacifiška regija je izredno velika, izredno zapletena in zelo heterogena, kot je pojasnil Ekopas. o času, ki ga je imel na voljo. Razvijajo se torej regionalne strukture, imamo tudi podregionalne strukture, imamo regionalne strukture, kot je naprimer forum pacifičnih eh, otokov, tukaj gre za, politič, za eh, vodstvo na področju politike, tukaj pa imamo še Avstralijo in Novo Zelandijo. Torej oblikujejo se številne skupine in Evropska unija bo delala za najboljšim formatom, ki bo nudil najboljšo strukturo. Ta hip je položaj zelo kompleksen in opravka imamo s številnimi akterije. In eh, torej, ukvarjali se bomo s tistim forumom, ki ga bodo pacifiške države izbrale za sogovornika. Ne vem, imam na voljo še kaj časa? Ne. Dobro, toliko z moje strani. Hvala. Najlepša hvala, da ste se držali časa. Sedaj pa dajem besedo konzorciju, da odgovori na vprašanje. Pet minut imate vsi skupaj, torej teh pet minut si razdelite med sebojno. Začeli bomo z uh, profesorjem Vindingom, ki je prvi govoril. Um... Hvala lepa. Najprej bom na kratko odgovoril na vprašanje v zvezi z ribištvom. Naj povem za začetek to, da imamo v Pacifiku številne države, ki so suverene zaradi izključnih ekonomskih con, ne pa zaradi svojega kopenskega ozemlja, ki je zelo majhno. In kar se tiče bilateral, bilateralnih sporazumov eh, oziroma sporazuma, je treba vedeti, da je treba upoštevati tudi ta vidik. Torej, sistemi upravljanja ribištva so zelo kompleksni in ti obvladujajo dve tretjini virov tune. In to je tudi treba upoštevati, ko uh, se pogovarjamo o ribiških virih. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar se tiče uh, človekovih pravic in pa uh, moških in žensk, naj povem, da, z, da tega nismo veliko omenjali v študiji, ker uh, imamo omejene vire. Uh, Imeli pa smo v konzorciju tudi eh, delavnico na to temo v preteklem letu, naprimer o nasilju eh, med spoli. Sodelujemo, delamo pa tudi eh, na področju človekovih pravic. Treba je priznati raznolikost, pa, pa ponova Gvineja je velik, velika država. Obstaja tudi velika raznolikost, kar se tiče političnih formacij. prekomorske države in ozemlje um, igrajo pomembno vlogo. Torej, treba je še naprej integrirati prekomorske države in ozemlje. Študija priporoča to, da bi eh, si eh, pogledali uh, različne uh, možnosti sodelovanja z Evropsko unijo in OKT bi lahko prispevali svojo ulogo tudi preko veleposlanikov. Potem, kar se tiče rudnikov, sam se ukvarjam s tem področjem. Papua Nova Gvineja je tista država, ki bi se lahko hitro odzvala na to področje. Regija se spreminja. Papua Nova Gvineja postaja regionalni akter in Hvala lepa. um, predsednica, poslanke in poslanci. Radi bi bili previdni do pomorskih rudnikov. Res tam obstajajo viri, to da radi bi zagotovili, da če izkoriščamo te vire, potem ne želim, da preko tega uničujemo oziroma škodimo tudi okolju. Rad bi posem jasno uh, povedal, poslal to sporočilo vsem partnerjem kar se tiče OKT-jev in pa vključitve OKT-jev v partnerstva v Pacifiku, se zahvaljujem gospodu Pongi, da je omenil to vprašanje. Nova Kaledonija sedaj predseduje um, malizijski vodilni skupini MSG in To je veliko subregionalno oziroma podregionalno telo, ki deluje v regiji. Torej, ta skupina je že prevzela uh, vodstvo in to bi radi eh, podpirali tudi v prihodnje. Kar se tiče ribištva, naj vam vrnim vprašanje v 17 sekundah. Zakaj govorite o Pacifiku, kajti mi imamo vire tun in če jih imamo, potem so to naši viri. In če so naši viri, potem bi morali mi imeti možnost, da določamo, kdaj in po kakšni ceni vam te tune prodajamo. Hvala lepa. Euh, no, naj se vam zahvalim za predstavitev te študije ki bo zelo koristna za naš prihodni razmislek. Sedaj pa prehajamo k naslednji študiji in sicer gre za potencial socialnega partnerstva za lokalni razvoj v Afriki. E, to študijo je pripravil Lorisis in, in pozdravljam. E, gospo Galera, ki je prišla, da predstavi to študijo. Besedo dajem torej gospe eh, Galera za deset minut, da predstavi to študijo. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, da ste mi dali besedo. Hvala lepa vsem poslancem, predstavnikom Evropske komisije in predstavnikom službe za zunanje delovanje, da so danes prisotni pri tej seji. Kot pravi že naslov, bom govorila o potencijalu socialnega gospodarstva za lokalni razvoj v Afriki. Bo, opraviti bo potrebno še veliko dela, da bi bolje ocenili potencijal socialnega gospodarstva v Afriki. Izvedli smo analize v štirih državah, Gani, Etiopiji, Maroku in Keniji. In eh, na osnovi teh analiz že lahko podamo nekaj priporočil. Organizacije, eh, ki spadajo v okvir socialnega gospodarstva, so zmeraj skušale ustvarjati blaginjo. Eh, njihova misija izključuje ustvarjanje bogatstva in kopičanje bogatstva v eh, rokah lastnika. Gre za uresničevanje splošnega interesa tukaj gre za združbe, eh, združenja, organizacije in tako naprej. Prvi zaključek, ki eh, ga lahko podamo, je, da je socialno gospodarstvo razvijajoč se sektor v Afriki, vendar eh, pa ga v afriškem kontekstu pogosto ne uporabljajo. Poleg tega tega izraza tudi ne uporabljajo eh, raziskovalci ali pa politiki. To ne pomeni, da te države nimajo socialnega gospodarstva, ravno nasprotno. Afrika je kontinent, kjer socialno gospodarstvo igra najpomembnejšo vlogo. Vse afriške države imajo veliko število organizacij, eh, ki si prizadevajo za dosego socialnih eh, ciljev in eh, številne storitve v splošnem interesu se zagotavljajo kolektivno. To uh, pomeni, da zanemarjanje uh, tega socialnega gospodarstva v Afriki predstavlja veliko tveganje. Da bi se temu tveganju izognili, smo razširili uh, omejitve, ki veljajo za socialno gospodarstvo. Identificirali smo različne oblike organizacij, ki temelijo na načelu skupnosti. Uh, morali boste govoriti nekoliko počasneje. Imamo tolmačenje v različne jezike in ne bi smeli brati. Torej, da bi omejili to tveganje, smo uh, razširili meje eh, socialnega gospodarstva kot sem dejala, eh, smo določili različne eh, oblike oziroma različne tipe organizacij. Eh, recimo tukaj so organizacije za zagotavljanje zdravja, potem so tukaj zadruge. In v Evropi so se zadruge razvile od spada na vzgor v Afriki eh, jih je, eh, so se razvile v času kolonializma in niso uresničevale eh, ciljev skupnosti, ampak v zadnjih letih je prišlo do ponovne oživitve eh, tega sektorja. Potem pa so tukaj še druge organizacije, ki se osredotočajo na socialni ali gospodarski sektor. Socialno gospodarstvo precej prispeva k lokalnemu razvoju. Socialno gospodarstvo zagotavlja eh, lokalnim skupnostim, ustrezno orodje za reševanje temeljnih problemov na različnih področjih, recimo, ko gre za zagotavljanje javnih dobrin, za dostop do vode, eh, do sanitarnih storitev, eh, zdravstvenih storitev in tako naprej. Te organizacije eh, torej pomagajo ranljivim skupinam in to počnejo z zelo omejenimi sredstvi. Prednosti socialnega gospodarstva se kažejo na številnih področjih, eh, recimo na področju vključujoče rasti ali pa na področju boja proti revščini, pa tudi na področju krepitve eh, storitev eh, v splašnem interesu. Poleg tega pa so tukaj še uradne in neuradne eh, organizacije oziroma združenja eh, kmetovalcev v Gani eh, ali pa eh, zadruge v Etiopiji eh, in te se v večji meri osredotočajo na zmanjšanje revščine kot eh, druge organizacije. Poleg tega pa te organizacije igrajo pomembno vlogo tudi pri ustvarjanju novih delovnih mest in pri zagotavljanju stabilnosti. zanimiv primer je ključna uloga eh, zadrug eh, pri pridelavi arganovega olja. Eh, na ta način se je izboljšal socialni položaj žensk, ki delajo v tej industriji. Poleg tega imajo ženske z tem glas in te pravice običajno nimajo v tradicionalno muslimanskih državah zahvaljujoč udeležbi eh, lokalnih deležnikov eh, te organizacije uspodbujajo vključujoče upravljanje in vključitev vseh v strateško sprejemanje odločitev. Vendar pa se te organizacije srečujejo tudi številnimi ovirami, ki preprečujejo njihov razvoj. Glavna uvira je nezadostno priznavanje socialnega gospodarstva. To vodi v neustrezen pravni okvir in v neučinkovito politiko. Kot kažejo evropske izkušnje, so lahko dobra zakonodaja in dobre politike eh, gonilo rasti socialnih organizacij. V Afriki javna politika običajno ne more zagotoviti to vrstne podpore zaradi tega, ker te politike ni ali pa ker se ta politika umetno prenaša neposredno iz eh, zahodnega sveta, pri tem pa se ne upoštevajo posebnosti afriškega kontinenta. Poleg tega socialno gospodarstvo lahko zagotovi eh, tudi dobro usposobljene menedžerje za organizacije eh, socialnega gospodarstva. Zaključki te študije imajo eh, veliko posledic za evropsko razvojno politiko. Socialno gospodarstvo v Afriki mora dobiti drugačen položaj. Evropska unija mora poskrbeti za ozaveščanje o delojočem socialnem gospodarstvu v Afriki. Osredotočiti se je potrebno tudi na prispevek tega gospodarstva k zmanjšanju revščine. Evropska unija se mora osredotočiti tudi na ključno vlogo posameznih organizacij, ki predstavljajo socialno gospodarstvo v Afriki. Na ta način uh, bo uh, bolj. Uh, prisotno zavedanje o ulogi mostu, ki ga lahko igra eh, socialno gospodarstvo. Tukaj gre med drugim tudi za vključevanje eh, doslej nezanimivih sektorjev, kot so recimo promet, eh, stanovanja in tako naprej. Socialno gospodarstvo mora biti vključeno tudi v razvojno pomoč Evropske unije in sicer v okviru že obstoječih partnerstev z Afriko. Razviti oziroma podpreti bi morala razvoj eh, tovrstnih organizacij v Afriki in povabiti predstavnike teh organizacij eh, k dialogu. Poleg tega bi morala Evropska unija spodbujati tudi nove raziskave, ki se morajo osredotočiti eh, na eh, zbiranje podatkov eh, na temo socialnega gospodarstva v Afriki. Na ta način bi lahko bolje spostavili pomen socialnega gospodarstva. Hkrati pa bi te organizacije lahko dale dober vzgled glede dobrega sodelovanja obstoječi instrumenti, vključno z eh, instrumentom eh, razvojnega sodelovanja, eh, se morajo osredotočiti na okrepitev zmogljivosti afriških držav na področju socialnega gospodarstva. Pomagati je potrebno univerzam in uspodbujati očenje z pomočjo vrstnikov. Hkrati je potrebno poskrbeti tudi za izmenjavo izkušenj s tistimi državami Evropske unije, ki so uspele vzpostaviti uspešen eh, gospodarski model. Na ta način bi lahko okrepili vlogo organizacij socialnega gospodarstva v Afriki. Potrebno je najti tudi pobude za, za podporo eh, inovativnih eh, projektov socialnega gospodarstva. Hkrati pa je potrebno ukrepiti tudi sodelovanje na osi jug-jug in sever-sever. Poleg tega pa bi morala Evropska unija zgraditi mostave tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami. Na ta način bi lahko vzpostavili konstruktivno okolje za različne organizacije v Afriki. Tako bi poskrbeli za bolj učinkovito usklajevanje na tem področju in eh, zatem bi uspodbudili eh, afriške države, da eh, razvijajo delujoč pravni okvir, ki bo spoštoval različne tipe organizacij socialnega gospodarstva v Afriki. Pri tem pa se je potrebno sredotočiti tudi na ključne inštitucije, ki podpirajo razvoj organizacij socialnega gospodarstva. Najlepša hvala za vašo pozornost. Um, Hvala lepa, gospod Mitchell. Hvala lepa, gospa predsednica in hvala lepa, gospa Galera, za vašo predstavitev. Samo nekaj kratkih eh, točk. Socialno gospodarstvo je nekje med javnim in pa zasebnim sektorjem. Eh, v parlamentu imamo irskega poslanca in njegovo ime Pat de Cope Gallagher. In Cope je priimek, ki ga ima zato, da bi ga ločili od eh, drugih eh, predstavnikov iste družine, ki se ravno tako pišejo Gallagher, njegov oče je bil ustanovitelj zadruge na Irskem. Torej, gospa Galera in to vprašanje bom krati zastavil tudi Evropski komisiji, zanima me, ali ste izvedli kakšno študijo glede izkušenj zadrug eh, v Evropi v 20. stoletju? Kaj bi lahko storili na tem področju glede eh, prenosa znanja? Eh, potem pa so tukaj še projekti povezovanja. Mislim, da je mogoče povezovanje med šolami, med mesti pa tudi eh, na področju zadrug bi lahko poskrbeli za to vrstno povezovanje. Mi smo imeli zelo dober primer eh, in eh, zdi se, da je ta model lahko zelo uspešen. Na Irskem imamo tudi projekt, kjer organizacija uh, daje uh, seme uh, kmetovalcu in uh, ta potem pridela to vrst, uh, določeno vrsto krompirja in potem seme da drugemu kmetovalcu in tako naprej. Torej tudi tukaj obstaja velik potencial. Gospa Galera, ali ste proučili model zadrug? In ali ste proučili napake, do katerih je morda prišlo? Evropsko komisijo pa sprašujem, ali menijo, da obstaja možnost povezovanja zadrug iz Evrope z zadrugami v Afriki. Mislim, da je potencijal tukaj veliko večji, kot eh, morda menimo. Kaj ti na ta način. Eh, bi se lahko bolje naučili, kako razviti skupnost, eh, kako se organizirati in tako naprej. Gospod Görens, beseda je vaša. Najlepša hvala. Imam vprašanje za pripravljalko študije, ki se jih med drugim tudi zahvaljujem. Če sem vas dobro razumel, mislim, da ste rekli, da bi se morala Evropska unija posvetovati z socialnim gospodarstvom oziroma z predstavniki socialnega gospodarstva. Niste rekli, da bi morali pomagati, da bi jih morali podpreti. Ali menite, da je to gibanje dovolj uh, razvito, da ne potrebuje pomoči? Eh, na določenih področjih eh, zadostuje eh, zgolj strokovna pomoč. Mikrofinance kažejo, da, lahko, da so lahko nekateri uspešni z manj sredstev kot drugi. Torej, financiranje mikrofinance poteka na trgu kapitala in uh, obresti plačuje uh, Evropska unija. Pri nas uh, so davčne stopnje 1,5 odstotka uh, že tako rekoč uh, prepovedane. Uh, za Afriko je situacija posebno drugačna. Besedo dajem predstavniku komisije, gospod Nikola Taylor, za tri minute. Najlepša hvala. Komisija pozdravlja to poročilo in to študijo. Gre za zelo pomembno temo in mislim, da e, bi e, morali to postaviti v kontekst poročila e, Svetovne banke na temo zaposlovanja v Afriki. Gre za določene modele, eh, ki eh, so bili zelo uspešni v Evropi v 20. Eh, stoletju, pa niso dovolj koristni za afriški kontinent. V veliki meri je ta odvisen od kmetijstva. vidiki socialnega gospodarstva so ključnega pomena za tista področja, ki jih je potrebno okrepiti. Na ta način bomo lahko razvili lokalno gospodarstvo in izboljšali življenja vseh prebivalcev teh držav. Povsem odkrito lahko povem, da se termin socialno gospodarstvo ne uporablja v veliki meri, tudi ne v naših dokumentih, vendar pa to ne pomeni, eh, da ne zagotavljamo veliko podpore na tem področju. Mislim, da je pomembno tudi, da ne pozabimo, da je socialno gospodarstvo izredno omenjeno v sporočilu Evropske komisije na eh, temo demokracije in pa trajnostnega razvoja sodelovanje Evropske unije z civilno družbo. Jasno je zapisano, da bomo podpirali organizacije in partnerstva, eh, ki eh, podpirajo socialno gospodarstvo. Sicer pa podpiramo eh, prebivalce držav v razvoju, poleg tega pa eh, se osredotočamo na socialno vključevanje, torej na razvoj gospodarstva in na razvoj ustreznega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in tako naprej. In v tem okviru moram povedati tudi, da imamo trenutno razpis glede ulagan v tematske programe, ki bi omogočil predstavnikom socialnega gospodarstva, da sodelujejo v naših eh, finančnih programih. Poleg tega pa naj omenim še, da pripravljamo projekt za okrepitev lokalnih partnerstv in za okrepitev socialnega podjetništva v vzhodni Afriki. To pripravljamo torej letos in na ta način bomo še dodatno podprli to področje. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Galera, ki eh, bo odgovorila na vprašanje. Na voljo pa ima tri minute. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše pripombe. Nažalost je to zgolj raziskovalna študija in eh, veliko raziskav bo še potrebnih. Eh, študija je precej omejena, kar zadeva definicijo socialnega gospodarstva. Veliko je namreč zmede na tem področju in zato številni izvedenci mešajo socialno gospodarstvo z socialnim podjetništvom in tako naprej. In to nam zagotovo ni v pomoč. sodelovali smo z afriškimi raziskovalci in tudi to ni bilo lahko. Poleg tega pa moram povedati, da imamo na voljo zelo malo zanesljivih podatkov eh, o socialnem gospodarstvu v Afriki. Ti podatki nam bi lahko omogočili oceniti težo eh, tega sektorja oziroma pomen tega sektorja. Kar se mi zdi izjemno pomembno za Evropsko unijo v prvi vrsti, je, yeah da podpremo priznavanje socialnega gospodarstva. Tukaj gre za priznavanje različnih družin, ki jih najdemo v okviru socialnega gospodarstva. Tukaj gre za različne organizacije, zadruge, kooperative in tako naprej. Kar zadeva vprašanje, ki so bila zastavljena, ja, v Evropi je veliko študij, ki analizirajo vlogo Eh, in pa vpliv eh, zadrug v 20. stoletju in predlagam vam, da odbiščete spletno stran eh, mojega inštituta Eurikse in si ogledate nekaj teh raziskav, ki so bile pripravljene v sodelovanju in ki kažejo, da so zadruge veliko bolj odporne v času krize. Potem pa še povezovanje in partnerstva, tudi to je zelo pomembno. Pri ocenjevanju pobud socialnega gospodarstva najuspešnejši primeri projektov eh, socialnega gospodarstva so rezultat partnerstev na lokalni ravni, partnerstev med različnimi deležniki, ki so vključeni v eh, razvojna vprašanja. In še vprašanje glede vloge Evropske unije mislim, da mora v prvi vrsti priznati obstoj socialnega gospodarstva. Ko sem govorila o posvetovanjih, sem eh, mislila predvsem na delegacije Evropske unije v afriških državah, ki bi morale biti v bolj stalnem stiku z različnimi organizacijami socialnega gospodarstva. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naj se vam zahvalim za pripravo te eh, študije ki nam bo zagotovo pomoč tekom prihodnjega sklica. Sedaj pa smo pri 11. točki našega dnevnega reda in prisluhnili bomo poročilu na temo misije delegacije našega odbora v Sudanu, natočneje v Kartumu in sicer od 25. do 27. marca. To delegacijo je vodila naša kolegica Fiona Hall. In delegacijo sta sestavljala Fiona Hall in pa naš kolega Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra. Gospa Hall, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej se upravičujem, da pisnega poročila še nisem pripravila, šele pripravljamo ga. Z gospodom Diazem se o tem še nisva uspela pogovoriti, potem moramo to še prevesti, po pa to poročilo kar se da hitro tudi na razpolago. Naj začnem s tem, da povem, da bi naj očel z nami tudi gospod Kačmarek, vendar pa sudanski organi niso odobrili vize pravočasno in to je bilo precej simbolnega značaja, kajti med našim obiskom v Sudanu smo strani veliko mednarodnih organizacij in organizacij civilne družbe slišali o težavah, s katerimi se soočajo posamezniki strani sudanskih organov pri zagotovitvi vize in dostopu do njihove države. Vseeno pa smo veseli, da smo na obisk odšli. Na začetku naj omenim dve dejstvi, ki sta ključnega pomena in oriše ta celotna razmera v Sodano. Prvo dejstvo je, da je predsednik Bashir bil obtožen strani mednarodnega sodišča in to seveda potem zelo obarva tudi razmišljanje sudanske vlade. Drugo dejstvo, ki je tudi pomembno za Sudan v zadnjih desetih letih, odkar sem bila sama tam leta 2004, pa je sledeče. Oblikovanje Južnega Sodana kot neodvisne države. S tem so izgubili 75 do 80 odstotkov prihodkov od nafte. Morda smo podali sklep, da je precej težav, na strani sinajske vlade njihova krivda. Potem pa vseeno ostaja dejstvo, da, je, da so naftni prihodki, od katerih so bili tako odvisni, natno znižani. Prav tako smo imeli zelo intenziven program v času, ko smo bili tam. Sestali smo se zelo veliko ministri vlade in člani državne skupščine. Prav tako pa nekaterih organizacij, kot je humanitarna komisija za pomoč, pa tudi predstavniki nevladnih organizacij, tako mednarodnih, kot je Mednarodni odbor za Deči križ, pa tudi potem cel niz, s celim nizom eh, organizacij ZN, pa tudi drugih nevladnih organizacij, pa tudi skupino pastoralistov. To, kar je bilo najbolj očitno pri obisku pa je bilo, da smo videli, da gre za doslednost. Imeli smo eno sporočilo vlade in potem čisto drugačno za skrbločo sporočilo vseh drugih. Sporočilo sudanske vlade če lahko to izrazimo v njihovih terminih, je, da so zelo omejeni zaradi izgube prihodkov prodaje nafte. In vsi so govorili o tem, da potrebujejo več sredstev. Težave, s katerimi se soočajo, so troje na finančni fronti. Najprej ZDA so uveljavile sankcije. To je bilo vedeno leta 90, ko je Sudan bil zatočišče za teroriste, tudi za osamo Bin Ladna. In zato, ker so te sankcije uveljavljene, banke ne posojajo denarja Sudanu. Tudi ne banke z bližnjega vzhoda, ker gre za globalni finančni sistem. Ameriške banke so nekje v zadju in ne želijo posojati denarja. Drugič, Sudan seveda ni podpisal Kotonuja, zaradi Iktija, mednarodnega kazenskega sodišča in da je Bašir bil obtožen, tako da Sudan ni podpisal Kotonoja. Mislim, da je bila EU zelo ustvarjalna pri nudenju podpori razvojnim projektom kljub temu, ko smo torej skušali ostanke 9. EDF in stopek so uporabiti za to. Vendar pa dejstvo je, ker niso, so podpisniki. Iktija je to pomembno vprašanje. In tudi država je zelo zadolžena. Težave ima pri izposojanju denarja celo od bank, ki so pripravljene posojati, ker imajo tako nizko boniteto in morajo plačevati zelo visoke obresti. Prav tako so začeli s postopkom odpisa dolga po pobudi zelo zadolženih držav. Tukaj so pravili nekaj tehničnega dela, vendar pa ali bo to potem prešlo na politično raven, ostaja še odprto vprašanje. Nasplošno, takšna je torej zgodba sudanske vlade, ki je bila dosledna, vsi so se tega držali, vsi ministri so govorili eno in isto. Ko pa pridemo do sporočila vseh ostalih, pa je bilo popolnoma drugačno in šokantno. Leta 2004 sem bila v Darfurju z odborom Deve, torej pred desetimi leti. In niso nam tokrat dovolili obiskati Darfurja. parlament ni prosil za dovoljenje, pa tako ali tako ne bi dobili dovoljenja strani sudanskih oblasti. Kaj ti politika Sudana je bila dosledna, da kar se da bojkotirajo, blokirajo dostop, torej morajo mednarodne organizacije dobiti dovoljenje za pot izven Kartuma in lahko jim odrečejo to dovoljenje zaradi veliko razlogov, da program morda ni ustrezen, ni to, kar si Sudan želi, ali pa jim rečejo, da varnostne razmere ne dovoljujejo dostopa do tega območja, pa tudi jim naprimer rečejo, da lahko gredo, vendar pa bodo morali dobiti dovoljenje državnih organov za pot v province in tudi to lahko blokirajo. Torej, zelo, zelo veliko je različnih razlogov, kako vlada enostavno ne dovoljuje ljudem odhoda iz Katuma. Tudi nam niso dovolili obiskati razvojnih projektov izven Kartuma. Obiskali smo razvojni projekt v Kartumu, določeno središče, ki je bilo zgrajeno z našimi sredstvi, ampak pa to je bilo skladu s tem, kar je vlada želela dopustiti. Torej, število mednarodnih organizacij se je znatno znižalo, ki delujejo ali v Darfurju ali pa na jugu Soda, Sudana. poleg tega nenehnega zapiranja dostopa do perifernih območij Sodana, pa se je nasilje proti skupnostim zelo povečalo. Ko smo bili leta 2004 v Darfurju, je bilo to po obdobju velikanske razselitve ljudi. Vasi so bile požgane, ljudje pregnani iz vasi, Kar smo sedaj slišali, pa je bilo to. Kar se dogaja sedaj, je ravno tako slabo, kot se je dogajalo leta 2003 in 2004. 200 do 300 tisoč ljudi, notranje razseljenih ljudi v Darfurju obstaja in to, kar se dogaja sedaj, je, da vlada obsta, uh, uporablja plačance iz Malja in Nigra, enote za hitro posredovanje, da vstopajo in potem požigajo vasi, ker mislijo, da so morda uporniki. Torej, vaščane preženejo v taborišča. Odgovorni za unamit, to je kombinirano povestvo Združenih narodov in Afriške unije pa pravijo, da gre za enostavno etnično očiščenje. Zelo ga kritizirajo to misijo, vendar pa poveljnik te misije je dejal, da pač lahko storijo samo kar to, kar pač lahko storijo. Patrolirajo, sami so včasih tudi napadeni, ne zmorejo pa zaščititi prebivalstva izven Katuma. opisoval je razmere, kjer se nasilje povečuje in imamo torej enake spore kot pred desetimi leti. Vlada napada, kjerkoli se jim to zdi potrebno, kjerkoli mislijo, da so uporniki, dejali so, da želijo v Darfurju do konca leta 2014 zatreti vse dejavnosti upornikov in to počnejo. Potem pa imamo bolj tradicionalne napetosti med različnimi skupnostmi, nomadskih skupnosti in naseljenih kmetov. To bom morda omenila nekoliko kasneje, ko bom govorila o pastoralistih. To je tradicionalni element, sedaj pa to vse skupaj prevzema tudi dogajanje z vlado. In ko imate poleg tega tudi spore med različnimi arabskimi plemeni, ki pred desetimi leti, ko sem bila zadnjič tam, so bila sofinancirana strani vlade, sedaj pa ima vlada manj sredstev in so se plemena začela pripirati med sabo, da bi nadzorovala vire, naprimer zlato v rudnikih zlata v Darfurju, to bi rado nadziralo veliko ljudi. Poleg vsega tega pa obstaja tudi vedno večji porast kriminalit kriminalitete na splošno. Torej, stopnja trpljenja prebivalstva je ogromna. Kljub temu pa vlada to popolnoma ignorira in zavrača. Zanika. Ne dovoljujejo organizacijam, da bi potovali v Darfur. Mednarodna organizacija Rdečega križa tudi ne more več delovati, zato ker niso želeli delati prek sudanskega rdečega pol meseca. Tudi nekateri drugi imajo težave, ne morejo več delovati. Pravijo, da lahko se ukvarjajo z begunci, zgolj če bodo dobili več možnosti. Če ste notranje razseljeni, potem seveda to niso begunci, tako pravijo v Sudanu če prihajajo prihaja begunci iz juga in shoda države. Lahko bi še nadaljevala, vendar pa mislim, da mi pravite, da nimam prav veliko časa, da ne bom govorila torej o pastoralistih in nasilju nad ženskami. Vendar pa zdi se mi, da je to, kar sva s gospodom Diazom de Mero videla, poziv, da nekaj storimo. Prosila bi kolege v odboru, da podprejo nujno zadevo za plenarni, plenarno zasedanje naslednji teden v Strasburgu o Sudanu, kajti nihče o tem ne govori. In tam je izredno veliko ljudi, ki sploh nimajo humanitarne pomoči. In to je šokantno. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednica čisto, na, čisto kratek bom, kaj ti Fiona je razmere izredno dobro že opisala. Kot je že bilo rečeno, je ta obisk bil med 25. in 27. marcem in sedaj bomo omenili še to, česar Fiona ni omenila. Ne želimo, seveda, da bi imeli nadzor nad pomočjo. Sodanci si tega ne želijo in lahko si predstavljamo, zakaj ne z namestnikom ministra za proračun sem se pogovarjal in sem spraševal, kakšne finančne sredstva so zagotovljena za socialno in za stanovansko politiko. Pa je dejal, da ne ve. Pristojni minister torej ni vedel, kakšen proračun ima. Odstotke pozna, znesko pa ni poznal. Kaj smo potem lahko rekli? Sumili smo, da del sredstev potem konča pri plačancih, da se vojna lahko nadaljuje. In potem naslednje vprašanje. Podnebne teme. Srečali smo se tudi s podnebnim, z okoljskim ministrom. In okrat tu mu se združita modri in bel Nil. Nil je ključnega življenjskega pomena in sprašvali smo o kakovosti vode reke. Dejal je, da je nil čist in da je voda zdrava, primerna za pitje. Potem pa smo spraševali, kako pa upravljate z odpadki, pa je popolnoma iskreno odgovoril. Vse fekalije, odpadne vode, zbirajo v zbirnih bazenih in to potem pronica v podtalnico, kar vodi do nastanka malarije. Torej, ne moremo si predstavljati, da tudi deli Nila niso onesnaženi. Kot sem že torej dejal, okolje, to vprašanje je resnično vznemirljivo, kajti voda je za to področje zelo pomembna. In potem tudi vprašanje zlatih rudnikov, o katerih je govorila Fiona. Tudi to je pomembno. In kako se izkorišča okolje in kako se pridobiva zlato. Končujem, gospa predsednica. Imamo zgodovinski spor med kmeti in nomadi. Nomadi se pogosto selijo tudi do 3000 km svojimi, svojo živino in svojimi družinami. Ti potrebujo pomoč za izobraževanje, za področje zdravstva in zato menim, in to lahko tukaj povem, da je to nomadstvo, politika kmetijstva, ko je nomad tudi oborožen. Imamo tudi seveda miroljubne nomade, vendar pa v tem delu regije so nomadi običajno oboroženi in so del spora. Tako sedaj moram tudi končati, ker moram nekam drugam na glasovanje. Živinoreja je pomemben del BDP-ja države. Saudska Arabija je na primer pomemben kupec Evropska unija, podpira sodance pri dobrem počutju živali, kajti to je za nas pomembno. Pomembna je zaščita živali, zato da bi bila primerna tudi kakovost mesa. Glede na embargo, glede na sankcije, pa nimajo dovolj sredstev, ki so potrebna v kmetijstvu. Poročilo Fione je bilo zelo celovito in mislim, da je zelo dobro opisala naš obisk. Hvala lepa. Merci, uh... Najlepša hvala. Mislim, da sem lahko zelo kratek po teh dveh predstavitvah. Oba avtorja sta zelo dobro predstavila zelo zapleteno situacijo. Naj podam štiri pripombe. Prveč. Fiona Hall je dejala, da se sklad za razvoj ne uporablja eh, v namene, v katere naj bi se uporabljal. Pa se, kajti v veliki meri so se sredstva tega sklada uporabljala za zagotavljanje varnosti v Sudanu, še prav posebej v Darfurju. Torej, Evropski sklad za razvoj torej ustrezno pomaga, kljub temu, da tukaj mogoče ne gre za zgolj raz, razvojno vprašanje. Eh, drugič eh, se je potrebno vprašati, kakšno je pravzaprav življenje prebivalcev Sodana. Mislim, da eh, to nikomu ni prav mar. Vlada se osredotoča zgolj sama nase in to me vodi že v tretjo pripombo. Po neodvisnosti se je situacija v Sudanu posem spremenila. Jug Sudana je z sporazumom leta 2005 in z referendumom 2011-2012 postal neodvisen in uh, je ključnega uh, pomena, za naftne vire. Režim v eh, Kartumu je krut in eh, strok režim in eh, zanima me, kakšen je odnos Kitajske do Kartuma sedaj. Kajti Kitajska je praktično blokirala vse sankcije zopr Kartum. Namreč eh, te sankcije naj bi bile usmerjene zgolj zopr predstavnike režima v Kartumu, tukaj ne gre za neko eh, množično akcijo. Zato me zanima, ali bi Kitajska sedaj podprla to vrstne eh, sankcije. In še moja četrta pripomba. Mislim, da uh, imamo v tej državi zelo, zelo težavne pogoje, tako rekoč eh, vse težavne dimenzije, ki se lahko pojavijo na področju razvojnega sodelovanja. Torej se zahvaljujem obema kolegoma za ta obisk in za njuno predstavitev. potrebno je najti vsaj zametke rešitve za to situacijo, ki je izjemno zapletena. Še prav eh, posebej zaradi naše nemoči v tej situaciji. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo službi za zunanje delovanje. Gospa Doroti Stark. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa poslancem za zelo celovito poročilo. Pred tem sestankom ga nismo imeli, tako da nisem pripravila dolgega govora. Samo nekaj točk glede našega sodelovanja in odnosov med EU in Sudanom. Strinjam se, da je resnično potrebno se osredotočiti na Sudan država je danes na križišču in obstaja velika nevarnost, da če bo zapadla še bolj v spor, da lahko to destabilizira celotno regijo. Potem ne bi govorili samo o Sudanu, temveč o regionalnem sporu. To ima potem lahko posledice tudi za pas Sahela. Veliko je razlogov za to. Kot ste omenili, nasilja v Darfurju je tako visoko kot leta 2003 in mednarodne organizacije ne morejo v Darfur in v druge dele Sudana že kar nekaj let. Žare kupanja smo imeli z napovedjo predsednika, da bo spodbojal nacionalni dialog. To je priložnost, ki jo moramo izkoristiti, ne smemo je spregledati. Potrebujemo pa celovit postopek, ki bo vključeval vse zainteresirane strani, tudi oborožene in tudi prebivalstvo perifernih držav. Moramo pa se soočiti z več ravni spora v Sudanu. EU ima ključno vlogo pri zagotavljanju celovitega pristopa in mi, evropejci, pozdravljamo prizadevanja visoke skupine pod predsedstvom Bekija, pa tudi političnega sveta Združenih narodov in posebnih poslancev Evropske unije za Darfur. Spodbujamo jih, da naj se osklajujejo in da naj skušajo doseči postopek sprave v Južnem Sodanu. Odnosi med EU in Sodanom so težavni, kot ste omenili, ne nazadnje tudi zaradi obstožbe predsednika, to je velik pomemben element, ki onemogoča politični dialog. Na zadnjem vrhu med EU in Afriko prejšnji teden Sudan ni sodeloval, ker so menili, da je vabilo prvemu podpredsedniku nezadostno in v skladu z odločitvami Evropske unije. To je eden od razlogov, zakaj so obiski kot je ta tako pomembni da pokažemo, da smo na vzoči kot EU in da prebivalstvu sporočimo in pokažemo, da, unija, da je Evropske unije mar za njih, da smo na vzoči na tem ozemlju. Obisk je torej eden od korakov, eden od različnih ukrepov Evropske unije. Evropski parlament je lani povabil mlade politične voditelje različnih strank in opozicijskih gibanj v Bruselj. To je bilo zelo koristno. Vsi udeleženci še vedno ohranjajo stike in to je odskočna deska za nadaljne ukrepe. Tako predsednika Sodana kot Južnega Sodana smo tudi povabili v EU, vendar pa je to sedaj odloženo zaradi težav v Južnem Sudanu. To je trenutno stanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Grenc, kratka pripomba. No, čisto na kratko. Morali bi spregovoriti o vabilih Eh, ki jih zavrača režim. Ampak eh, mislim, da bi to morali storiti za zaprtimi vrati, glede na to, da je to javna razprava bi raje pripombo podal za zaprtimi vrati. Gre pa torej za temo vabil eh, predsednikom držav, eh, ki jim grozi eh, tožba pred mednarodnim eh, kazenskim sodiščem, biti moramo iznajdljivi. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na dimenzijo mednarodnega kazenskega sodišča. Kajti Sudan je tako rekoč skoraj da kontinent in če Sudan eh, ni prisoten na vrhu med Evropsko unijo in Afriko, eh, potem je to res škoda. Gospa Fiona Hall, ali lahko zaključite v eh, treh minutah? Yes, da, hvala lepa, kratka bom. Da, seveda, čeprav sredstva iz desetega EDF ni, imamo potem tematska sredstva za to državo in regionalna sredstva. In poznamo primere, ko je seveda potrebno cepiti živino prek meja in je Sudan bil vključen v regionalne programe cepljenja, ker je to pač tako treba. Glede prebivalstva, da, ko se pogovarjate z vlado, se strinjam, da jim ni mar za državljane gre za to osredotočanje moči, ki je ekstremno v središču. Periferija, obrobje pa je nekaj drugega, to samo nadzorujejo in pravzaprav ni občutka, da bi si resnično želeli z njimi sodelovati, ni občutka empatije z njimi za potrebe prebivalstva na obrobju. In to je pomembno, ko govorimo o odpisu dolga. Začeli so s tehničnim postopkom, ker imajo ta začasni sistem eh, zmanjševanja revščine. Imajo potem tudi poročila, ki jih pripravljajo na, na to temo. Diaz de Mera in jaz pa niso dobili občutka, da obstaja pripravljenost, da bi zdravju ali izobraževanju namenjali več. Zelo majhen delež proračuna namenjajo temu. To je bilo nekoliko alarmantno kajti veroposlaniki držav članic so govorili o tem, naprimer, Združeno kraljestvo je jasno povedalo, da če ne bo volje po odprtju, po zagotavljanju pomoči za celotno prebivalstvo, potem tega politično spoh ne moramo obravnavati. Italija je nekoliko bolj pripravljena to sprejeti, to se mi zdi alarmantno, kajti Kar se pariškega kluba tiče, bi tudi ZDA se morale strinjati. Tako da mislim, da se to ne bo zgodilo. Pripomba v Kitajske, ali se je stališče Kitajske spremenilo? Mislim, da čeprav večina nafte prihaja sedaj iz Južnega Sudana, pa smo slišali, da so kitajske banke pravzaprav še vedno edine, sedaj še edine, ki posojajo Sudanu. Razen ene dveh bank Bližnjega vzhoda, torej Kitajska, je še vedno zaveznica, koliko smo lahko videli. In potem nacionalno vključujoč dialog. Tukaj smo dobili zelo, zelo odločne povratne informacije strani organizacij civilne družbe, da to nikakor ni vse vključujoč dialog. V praksi se zdi, da je to dialog, ki bi naj utrdil koherenco stranke nacionalnega kongresa. Gre za dialog med nekaterimi islamisti in drugimi. Imeli so tudi razkol v stranki, želijo torej spraviti različne frakcije v stranki. Nikoli pa to ni bila ponudba vlade, ki bi vsebovala kaj več. Niso si želeli vse obsegajočega dialoga. Če bi si tega želeli, bi seveda morali vključiti tudi celotno opozicijo in civilno družbo. To pa se nikakor ne dogaja. Much, Hall, for... Hvala lepa, gospa Hall, za vaše upravljeno delo in za vse informacije, ki ste nam jih podali. Hvala lepa. Sedaj pa smo pri zadnji točki na našem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen z gospodom, ki ga zelo dobro poznamo in ki ga tudi zelo cenimo. To je gospod Klaus Sorensen, generalni direktor generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Z njim bomo govorili o glavnih dosežkih Evropske unije na področju zagotavljanja humanitarne pomoči. Hvala lepa, gospod Sorensen, da ste sprejeli naše vabilo. Danes eh, bomo eh, potegnili črto pod delovanjem Evropske unije eh, v zadnjih petih letih na eh, področju humanitarne pomoči. Poleg tega pa eh, bomo govorili tudi o izzivih v prihodnosti. Beseda je vaša, imamo pa dobre pol ure za to temo. Merci bien, uh, Madame la Presidente. Merci... Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala lepa, eh, da ste me povabili na vašo sejo. Mislim, da je to ena izmed vaših zadnjih, pravzaprav zadnja seja tega odbora. Eh, torej mi je to še uprav posebno eh, čast, hkrati pa je to tudi izraz prijateljstva med vašim odborom in pa med mojim generalnim direktoratom, pa tudi komisarjem celoten odbor je trdo delal, da bi nam zagotovil vso potrebno politično podporo in eh, to eh, podporo vsakodnevno tudi občutimo, če ne bi imeli vaše podpore, ne bi mogli opravljati svojega dela. Tako da nam je v veliko veselje eh, izmenjati informacije, eh, predstaviti eh, naše razmisleke in tako naprej in uh, naše sodelovanje v zadnjih petih letih je bilo zelo dobro. To ne pomeni, da se naša mnenja včasih niso razhajala, eh, da nismo imeli eh, drugačnega pogleda na posamezne teme, ampak kljub temu smo čutili to toplino in to podporo. Zato se vam zahvaljujem in zahvaljujem se tudi vašim sopredsedujočim v teku tega sklica. Nadaljeval pa bom v angliščini, kaj ti eh, zapisal sem si nekaj stvari, preden sem prišel na ta sestanek v angliščini. Želim dodati še sledeče. Ne bom a, eh, govoril o težavah proračuna, ki jih imamo ta hip, ampak čudno bi bilo, če tega sploh ne bi omenil. Čutil sem podporo tega odbora. Uh, obiskal sem odbor za proračun in gospod Lemasor mi je eh, spraševal o številnih rečih. Mislim, da smo sedaj stvari pripeljali do takšne ravni pozornosti, da sem prepričan, da bo naslednji teden glasovanje pozitivno. Torej pod 150, kar bo prehod, transfer zelo pomembnih eh, proračunskih eh, eh, vrstic, kar se tiče humanitarne pomoči in tako naprej. Želim se vam zahvaliti za vašo pomoč v tem težkem položaju. Pričakujemo, da se vam bo to obrestovalo kasneje v letu, ko si bo moral nov parlament pogledati um, popravljeni proračun kajti imamo plačilne omejitve v celotnem proračunu in vsi razumejo, da mi rešujemo življenja in da um, finance ne moremo ustaviti. To, da potrebujem tudi kolege z področja razvoja, da imajo dovolj sredstev, kajti ne morem reševati korenin kriz in nesreč če ne delamo tudi na razvojnem področju, kajti si Srbiji zgolj plačevali, plačevali, da bi reševali življenje, ne bi pa ponudili nikakršne, ne bi pa imeli nikakršne perspektive. Torej, vi v tem odboru boste seveda to razumeli. Prepričan sem, da eh, bo tudi naslednji sklep parlamenta odgovoren, to je moje iskreno upanje. Kajti ne smemo zanemariti najranljivejših, eh, najranljivejših skupin in pa žrtev. Ne, da bi govoril o dediščini, torej Kristalina Georgijeva je spodbujala naše službe in si je tudi zelo sama prizadevala, vložila je ogromno energije v to. Danes je ni z nami. kajti podpira španske nevladne organizacije v Madridu. Veste, tam so odrezali številna sredstva in eh, um, govorimo jim torej, da ne nadaljujejo sa svojim dobrim delom. Pomembno je, da nadaljujemo sa svojimi, da, da mobiliziramo vse aktire ne glede na proračunske omejitve. Torej, danes se je odločila za to nalogo. Seveda pa je z nami v svojih mislih in uh, prosila me je, naj vam posredujem uh, svoje najboljše želje. Ne bom govoril o preteklosti, ampak vendarle nekaj uh, eh, poglavitnih dosežkov. Z vašo pomočjo nam je uspelo podariti vse rekorde, kar se tiče uh, pomoči najranljivejšim. 2012 in 2013 smo eh, imeli 1,35 milijarde. Zadnji krat se je, eh, smo to številko eh, dosegli v času jugoslovanske vojne, um, vojne v nekdanji Jugoslaviji. Torej, takrat je bila številka še nižja. Torej, res smo bili uspešni. Sprožili smo občutek reform v sistemu Združenih narodov, torej kar se tiče nujnih zadev. Tukaj imamo sedaj raven 3 kajti preklicali smo eh, eh, eh, krizno situacijo v, na Filipinih. Imamo pa še vedno Južnoafriško republiko, Sudan in Sirijo. To pa sproža to, da Združeni narodi vključijo najboljše ljudi in to jim daje mandat, ki ga do sedaj niso poznali. Zavedati se morate tega, da imamo um, uradnike na terenu in zaradi tega lahko tudi dobro spremljamo situacijo. In jaz prejemam poročila in lahko takoj pokličem kolege v New Yorku in potem lahko oni ukrepajo. Torej, to je težka ljubezen, torej ima, ljubimo jih, v tesnih stikih smo, torej smo skrati zelo, zelo zahtevni. Torej, povečali smo sredstva, smo pa tudi zelo delali na tem, da bi izboljšali sistem. Torej, boljši humanitarni koordinatorji, boljše delovanje eh, grostav tam, zadeve niso perfektne, to da povem vam, da spremljamo, kaj se dogaja, tudi boljše ocenjujemo na potrebe, boljša odgovornost, boljše poročanje. Ne samo sistemu, ampak tudi najrandljivejšim ljudem. Pretekli teden. Torej podpiramo skupini donatorjev in pretekli teden sem se. Sem šel v Demokratično republiko Kongo, torej ne, da je tam veliko demokracije. Eh, je to neke vrste republika, je pa definitivno Kongo. Eh, obiskali smo Gomo, Masisi, kjer so eh, ljudi pometali ven in kjer so ustanovili potem taborišče. 200 žensk so posilili, polovico so jih ubili. In eh, tam smo se sestali vsi donatori in pa humanitarne agencije. In preverjali smo, ali smo kos temu položaju in ali nudimo eh, pomoč na pravilen način, ali smo poslali ljudi tja, kjer so potrebe največje, ali obstaja. Eh, komplementarnost eh, med eh, nudanjem hrane in odej. In potem smo, se, smo preverili, ali dovolj ščitimo ženske, ko gredo ven iz taborišč, da bi nabrale les, kajti tam se dogajajo posilstva. Torej, osredotočali smo se tudi na odnose med spoloma. In ljudje so imeli potem dansko konkreten občutek, da ne bi smeli uh, Eh, severnega in južnega eh, Kivija zapustiti, kajti tam eh, določene skupine zlorabljajo oziroma nadlegujejo prebivalstvo in tako naprej. Zavezani smo k temu, da bi celoten sistem deloval in naj še enkrat povdarim sledeče, torej vi financirate to in a, moji uradniki na terenu dejansko opravljajo odlično delo in še enkrat zahvala za to. Nečesa nismo še povsem dosegli. To da, povezujemo humanitarno pomoč z razvojno pomočjo. Poskušamo zagotoviti to, da bomo ponudili tudi um, perspektivo želimo doseči to, naprimer, da bo voda pretekla, da bodo lahko um, obnovili šole in tako naprej. Torej poskušamo zagotoviti osnovne zdravstvene storitve in pa, da bodo delovale klinike v najbolj ranljivih območjih. Vse to, na vse to dajemo sedaj mnogo večji povdarek. In vse čas izvajamo pritisk uh, na kolege iz Generalnega direktorata za razvoj. In to je pomenilo, da se je eh, izbira sektorjev eh, premestila v smeri najranljivejših, v smeri tega, da je večji povdarek na varnosti hrane, zlasti v subsaharski Afriki in pa v Sahelu. In moram povedati še to, da nam je uspelo ustvariti dobre odnose z američani, tako da zagotavljamo um, skladnost pri našem delu zlasti v, v afriškem rogu. Če greste danes v južno Etiopijo, torej Somalija je nekoliko drugačna zgodba, tam je položaj bolj zapleten, ampak vsaj v Etiopiji lahko vidimo, da smo si razdelili naloge in da se poskušamo osredotočati na to, kje je Evropska unija močna, kje so močne točke Amerike, kje so močnejši drugi donatori. Delimo si dela in poskušamo ponuditi um, življenje oziroma perspektivo za prihodnost. To so, šte, to so številne obljube. Potrebujemo pa tudi, torej sedaj delamo na akcijskih načrtih, na odpornih akcijskih načrtih o Sahelu, o posaharski Afriki. In uh, to je sedaj dobilo nova razsežnosti. In države sedaj eh, tu vključujejo svoje nacionalne razvojne načrte. Gre za obliko projektov, torej, da ko gradite cesto, ne zgradite samo ceste, ampak zagotovite, da skupnosti okoli te ceste mobilizirajo naprimer eh, moštva, ki lahko zdržujejo cesto, če tudi pride do nesreče. Promet je samo primer, ampak isto velja za šole, isto velja za zdravstveni sistem ki mora naprimer eh, delovati eh, pod zelo različnimi pogoji. Torej, nekoliko smo spremenili našo razvojno politiko in pa humanitarno politiko hkrati. Če si pogledate še eno stvar, naprimer prostovoljci v Evropi. Vem, da je to kontroverzna tema. Nekateri NGO-ji so to razumeli kot eh, konkurenca. In zelo sem si prisadil, da bi jim razložil, da naj ne skrbijo, kajti to, kar počnemo, je pravzaprav to, da ustvarjamo osnovo za nje, za prihodne rekrutiranje. Torej, vlagamo v izobraževanje in seveda bomo prevzeli tudi uh, varnost uh, za mlade kar je tukaj nimamo, eh, starostne diskriminacije naprimer. In Mednarodni rdeči križ, Save the Children, UNICEF ali kdorkoli drug lahko iz te baze potem rekrutira ljudi. Kajti ljudi ne moramo takoj poslati v Malakal ali pa kam drugam, ampak jih pošljemo v, ljudi, ki, eh, v kraje, kjer se lahko dejansko česa naučijo. In še ena stvar, zakonodaja eh, na področju civilne zaščite. Veste, da smo imeli težke pogovore o tem, kako bi civilno zaščito povezali s humanitarno pomočjo. Humanitarci morajo poklicati civilno pomoč, ampak morajo pri tem spoštovati razno razna načela. Hkrati pa imamo še jogo okvir za ukrepanje. To se bo začelo leta 2015. Sedaj lahko damo na mizo zakone, ki se izvajajo že v številnih državah in rečemo širšemu svetu, da ne gre za to, da mi njim diktiramo, kaj ne počnejo, ampak da lahko nekaj pokažemo kako eh, izgrajujemo naprimer odpornost skupnosti, kako eh, uporabljamo strukturne sklade. Naprimer, danes ne morete eh, v okviru strukturnih skladov trošiti denarja, če nimate ocene tveganja. To je nekaj posem novega. To je nekaj, kar eh, življenja ne bo olajšalo za nekatere države članice, ker morajo iti skozi ta postopek, ampak vsi se strinjajo. In to um, je smiselno. In če Kitajci počnejo enako, Indijci počnejo enako, ko gradijo pristanišče, naprimer, ali pa avtoceste, da sploh ne, ne govorimo o tem, ko gradijo eh, tekstilne tovarne v Bangladešu, pomislite na nesreče in tako naprej. Torej, gre za to, da mora sedaj eh, ustvarjati oziroma izdelovati eh, ocene tveganja in to se sedaj useda eh, v ljudi. In to še ena stvar, ki je povezana s prehodnostjo. Globalni razvoj oziroma Evropa ima manjšo gospodarsko težo v prihodnosti in zato si prizadevamo za to, da bi mobilizirali nove donatorje, ki lahko vstopijo in podpirajo sistem. To je izredno zapleteno. Kaj ti v vseh kulturah, in mislim, da sem v tem odboru to že v preteklosti povdarjal, pripričan sem, da imajo vse kulture, poznajo idejo, da uh, je treba pomagati sosedu. To velja za krščanstvo, za budizem, za islam. Toda, to se zagotavlja na zelo različne načine in da bi postili za seboj sistem, kjer se pomoč kombinira s politično agendo, da bi to pustili za seboj in uvedli sistem, kjer pomagamo ne glede na barvo kože, ne glede na starost, ne glede na politično pripadnost in tako naprej. In to predstavlja velik korak za številne države. Če si pogledate države v zalivu, tam je veliko sredstev, tam je zbranega veliko denarja in tako naprej. In potem moramo priznati, da. tudi naše nevladne organizacije imajo določeno politično agendo. To je, feri, torej, to je dovolj pošteno, ampak mi temeljimo na načelu neutralnosti in neodvisnosti. In kako se tega lotimo? Torej preko dialoga. Gremo, obisk, obiščemo naprimer komentarne eh, konference o zalivu Kristalina, je bila tam naprimer, o Arabskih Emiratih. Eh, smo na nekih stikih eh, z njimi, imamo odlične odnose z organizacijo islamskih držav. In sedaj vabimo vse regionalne organizacije, da se z nami pogovorijo o tem, kako naj bi zagotavljali um, humanitarno pomoč. In vidimo oziroma opažamo, da so se nekateri odzvali. Kuwait, pri njem vemo zakaj, je začel vlagati denar preko večstranskega sistema. Savska Arabija je pred kratkim to storila prvič, brez pogojev, kar je nekaj novega. Vemo, da veliko denarja teče po drugih kanalih. To, da to kaže na to, da so pričeli razumeti, da je to v njihovem interesu. Turčija ni na ključje, da je. Yeah. Turčija želela gostiti svetovni humanitarni forum leta 2016 in sedaj jih poskušam vključiti v ta sistem iz istega razloga. Oni so tisti, ki so zelo okrepili, neverjetno okrepili svojo humanitarno pomoč v preteklem letu. Prevzeli so predsedstvo, ampak sedaj so tudi soodgovorni. So odgovorni za sistem. To je zelo zanimiv razvoj. In uh, Brez, eh, torej, nujno, pomembno, eh, nujno pomembno je zagotoviti, da bo naš humanitarni sistem eh, preživel in zato moramo vključiti te države. Ne mislim samo z ljudskih držav, mislim tudi na Indijo, Brazilijo, Kitajsko. Takrat, ko bodi, bodo pač želeli odigrati širšo vlogo. To bom zaključil, gospa predsednica. Lahko bi sicer nadaljevati seboj imam številne mm, prospekte oziroma številne dokumente o Centralni Afriški republiki, o Siriji in tako naprej. Ampak mislim, da ste vsi dobro obveščeni o izzivih, s katerimi se soočamo. Ravno se vračam iz Demokratične republike Kongo, ne vam povem, da je položaj tam eh, težaven. Tam smo preverili, če sistem deluje, ampak želel sem zagotoviti tudi to, da ker se soočamo z velikanskimi potrebami v Južnem Sudanu in v Siriji in o, eh, o Srednje Afriške republiki, da sploh ne omenjam Afganistana in Pakistana in drugih. Torej, da ne pozabimo eh, milijona notranje razseljenih oseb leto za letom. Položaj je videti brezupen, ampak ne smemo jih zapustiti rad bi našel način, kako bi ostali z njimi in jih še naprej spodbujali k temu, da ne ukrepajo. Želel pa sem še nekaj. Želel sem poslati zelo jasno sporočilo vladi, kabili in pa eh, ministerskemu predsedniku, s katerim sva se srečala in pa z ministrom za socialne zadeve, da ne morajo biti pripričani, da bo Monusko ostal v vzhodu zavedno. 1,5 milijard evrov stane letno, da se to dogaja. Torej naj raje izkoristijo priložnost eh, eh, eh, relativne stabilnosti, da se vrnejo in zagotavljajo ehm, osnovne storitve, da bodo rešili problem lastništva zemlje. Kajti, če tega ne bodo storili, potem um, bodo motori konflikta še vedno ostajali naprej in tega ne bomo mogli rešiti. Naj torej zaključim s tem konkretnim sporočilom. In naj še enkrat povdarim, da sem rad sodeloval z vami. Naslednji teden vam bo Kristalina Georgijeva dala darilo in sicer v obliki Eh, informacije, ki jih dobite na spletnih straneh in moto je. Samo uh, kopirajte in ponovno uporabljate. Copy-paste, copy-paste. Torej, tu boste našli uh, gradivo, um, slike. To je tu za vas, za vašo pomoč. In tam najdete še majhno sporočilo uh, gospe Georgijeve. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, gospod Sörensen, da ste nam posredovali vse te koristne informacije. Imamo samo še 15 minut na voljo, pravi gospa predsednica, in pohititi moramo. Gospod Gorenc, beseda je vaša za tri minute. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti vašemu eh, generalnemu direktoratu, kakor tudi komisarki, pa tudi vam osebno. Vedno smo bili zelo dobro seznanjeni in v veliko veselje nam je bilo voditi dialog z vami. Obžalujem pa, da nam eh, ni uspelo doseči več na področju financiranja humanitarne pomoči. Sram me je zaradi tega, kar se je zgodilo da je prišlo do nasprotovanja sporazumu, eh, ki bi lahko pomagal v krizi, eh, ki se je le zaostrovala. Mislim, da je to povsem absurdno in ne vem, kaj bomo eh, jutri rekli tistim, ki bodo nove žrtve te odločitve v centralni Afriki bomo jim rekli, da imamo težave med prevzemom obveznosti in pa izvajanjem plačil, to je enostavno obs, absurdno. Države članice so nasprotovale dodatnim finančnim sredstvom, zanima me, katere države so to bile. Mislim, da je čas, da na nje pokažemo s prstom. Za nas je to nesprejemljivo in 28 držav članic ima enako obvezo kot mi. In če eh, tega cilja ne želijo uresničiti, potem eh, bodo morale za to tudi odgovarjati. Evropska investicijska banka ne more financirati projektov zato, eh, ker države članice ne morejo preseči svojih finančnih težav. Eh, vedno eh, poslušamo opravičila, ampak mislim, da so v tej eh, krizi opravičila nespremljiva. Mislim, da je danes tudi prava priložnost, da omenim sledeče, da na, danes je 20. obletnica genocida v Ruandi. Gre za državni zločin povsem dobro organizirane države. ampak kljub temu se je eh, zgodilo nemogoče, ali smo se eh, iz tega genocida kaj naučili, ali je mednarodna skupnost danes bolje opremljena, da bi lahko preprečila podoben nov genocid v prihodnosti. In tukaj ponovno opozarjam na situacijo v eh, centralni Afriki. Ali smo bolje upremljeni v Evropski uniji, da Združenih narodov sploh ne omenjam, kajti ti so še toliko bolj izpostavljeni. Takrat eh, nismo mogli ničesar storiti. Eh, bilo je govora o zgodnem opozarjanju in tako naprej, ampak eh, prisostvovali smo zgolj umoru 900 tisoč oseb. In na koncu bi rad izrazil še upanje. Upanje, da se bomo znali dobro organizirati in eh, da eh, se bomo v prihodnosti manj osmešili, ko bomo soočeni z eh, takšnimi dogodki. Hvala lepa, gospod Görens, hvala, da ste omenili to dramo iz Ruande, ki pravzaprav še ni zaključena. Besedo dobi gospod Mičel za tri minute. President. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, eh, predsednica. Hvala lepa, gospod Sorensen, za vašo predstavitev. Ne bom eh, še enkrat kandidiral po desetih letih tu. Ne bi dobil niti enega eh, eh, glasu na podlagi eh, razn, raznih projektov, DCI e in tako naprej. Če delaš v takšnih odborih, to nima takšnih posledic. Ampak svet se spreminja in če bi zapustili države v razvoju, potem bi zapustili strašnejši svet našim zanamcem. Želim vas vprašati glede dveh poročil, na katerih sem delal pred kratkim. Eno je znižanje eh, tveganja za nesreče in pa odpornost. Razlika je med ohranjanjem miru in pa zagotovitvijo miru. Zanima vas, seveda si prizadevamo za odpornost države. In rad bi govoril več o tem. DJ Eko in EFKO, kakšno je sodelovanje, kako bi lahko to agendo bolj okrepili. In druga stvar, eden največjih škandalov v Evropi je sledeč, torej vsak dan umre 23 tisoč otrok in stvari se izboljšujejo. To je dejstvo. To, da če si pogledamo cilje trajnostnega razvoja, je to ena stvar, ki je škandalozna. Stroški ne Evrope v smislu razvojne in pa humanitarne pomoči. Eh, v začetku leta smo objavili poročilo s pomočjo Evropskega oziroma parlamentarnega sekretarjata. In to poročilo pravi, da bi 400 milijonov eh, eh, letno lahko prihranili v obliki transakcijskih stroškov. In še pridem se sploh lotimo drugih področji. Toda, ključno tu je stik med parlamentom, komisijo in nacionalnimi parlamenti, da bi izvajali pritisk na svet, naj to ustavi. To ne pomeni, da evropske inštitucije prevzamejo nekaj od um, nacionalnih parlamentov. Lahko bi bilo tudi drugače. Lahko bi bil to uh, GD ECO in komunitarna pomoč. Torej, kako bi posredovali to sporočilo nacionalnim parlamentom. Kajti, če bi nacionalni parlamenti tesne sodelovali z inštitucijami Evropske unije, potem bi lahko rešili ta problem. To sem omenil že vašim kolegom v DGF-ko. Temu se moramo posvetiti. Treba je spremeniti strukturne stike med parlamentom in komisijo in pa nacionalnimi parlamenti, zato da bi zagotovili, da bo svet nehal trošiti oziroma metati denar skozi okno. Sicer bomo prišli do 6 milijard evrov letno, kot je rekla komisija. Ampak pripričan sem, da bi lahko prišli do polovice tega. Če tudi bi dosegli zgolj delček tega, pomislite na to, kaj, kaj bi lahko dosegli. To je škandal in ta škandal je treba rešiti, odpraviti zelo bi me zanimalo, kakšno je vaše mnenje o tem, glede na vaše izkušnje. Hvala lepa pa za zelo zanimivo predstavitev z vaše strani. Hvala lepa. E, Najlepša hvala in še zadnje vprašanje, gospe Hul. Največ tri minute dobite. Hvala lepa, gospod eh, Sorensen, za zelo zanimivo predstavitev. Imela bi dve vprašanji. Navezala bi se na gospoda Mičla. Ali imate občutek, da lahko vplivate na druga telesa v Evropski uniji, ki so bila motor za globalne sporozume o podnebnih spremembah? Govorili ste o tem, da moramo znižati nesreče, naravne nesreče. ali ste v dialogu, ali imate občutek, da imate vpliv na te ljudi, ki bodo sklepali sporazum. In drugič, zelo me je zanimalo to, kar ste dajali o novih donatorjih. To so v glavnem muslimanske države, kot ste dejali. Slišali smo kritiko nad humanitarno pomočjo, pomočjo češ, da je to zelo učinkovito, zelo mm, pravno in da eh, pri zagotavljanju humanitarne pomoči ne razumejo toliko občutljivih vprašanj. Ali se ta položaj še poslabšuje? Ali bodo sedaj drugačne prioritete, če bodo eh, donatori prihajali iz različnih, eh, iz drugih držav? Merci beaucoup. Je vais maintenant donner... Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Sorensenu. Že vnaprej pa bi vam rada povedala, da se bom potem zahvalila, zaključila to sejo in sledil bo koktejl pred eh, to eh, dvorano, tako da se bomo ustrezno poslovili. Prosim, da ne odidete. No, nisem prišel zaradi koktejla, ampak eh, bom pa kljub temu ostal. Mislim, da je to zelo simpatična gesta. Začel bom uh, z gospodom Mitchellom. Ja, gospod Mitchell, dobro vem, kako to je. Včasih pač eh, moramo storiti, kar moramo storiti. In tudi politiki morajo včasih narediti pravo stvar. In če bi več politikov eh, to počelo, potem bi bil svet precej drugačen. Upam, vsi lahko seveda naše delo še izboljšamo, ampak uh, upamo, da uh, bodo ljudje zainteresirani za to področje, kljub temu, če se v njem ne skriva ravno veliko volilnih glasov, kot ste uh, dejali sami če želimo res doseči napredek z devkom in z drugimi akterji znotraj komisije, pa tudi z državami članicami, potem se bomo morali v večji meri osredotočiti eh, na ozaveščanje o tem, kaj pravzaprav eh, počnemo. Države članice se morajo zavedati, da so zelo eh, pomembne eh, na tem področju, ampak če lahko združimo naše eh, moči, bomo lahko dosegli boljše rezultate. No, naj vam dam nekaj primerov. Američani, mi in tudi drugi, Nemci recimo, pred volitvami Eh, so veliko govorili o odpornosti in uspelo nam je poslati enotno sporočilo vsem delegacijam v najbolj ranljivih državah, pa tudi vsem veleposlaništvom držav članic. In to pismo sem podpisal jaz in pa Fernando Vertozo iz eh, GD Defko in vsi eh, generalni direktori iz držav članic. To se je prvič zgodilo in sporočilo je bilo, ali lahko prosim zagotovite, da bodo vsi evropski kolegi v Kartumu, v Bamaku in tako naprej sodelovali in da bodo uh, skušali skupaj preprečiti izbruh uh, katastrofe. Ali se bo to dejansko zgodilo uh, ali ne, to je zgodba o kozarcu, ki je na pol prazen, ampak eh, dinamika se je na vsak način eh, spremenila. Veliko večje koordinacije in pogajanja eh, z vladami so veliko boljša. Ne želim govoriti o podrobnostih, ampak gre za uh, učenje mal, mladih deklic v uh, Nepalu. Uh, glede tega, kaj naj storijo v primeru potresa, gre pa uh, tudi uh, za pastirje, ki jih učimo, kako uh, pasti čredo, da bo ta preživela z manj vode, če vode ni dovolj in tako naprej. Torej, ozaveščanje je sedaj veliko boljše. Omenili ste tudi številne prednosti Evropske unije. Eh, gre za prihranek, eh, za konkurenčnost. Imeli smo nekaj precej eh, kreativnih idej glede tega, kako bi lahko uporabili sredstva, ki so ostala v proračunu političnem pogledu državljani lahko razumejo eh, naše delovanje. Zbiramo eh, sredstva, eh, imamo prednosti zaradi njih in usmeriti jih moramo v dosegu ustreznih ciljev. Moj stric recimo to razume ne gre za to, da delujemo uh, posamično. Uh, vse države članice morajo delovati skupaj, kajti ena sama država članica nima dovolj vpliva. Ali imamo dovolj časa, da to storimo? Najbrž ne. Po mojem mnenju gre tukaj za uh, kolektivno obvezo nas vseh politikov, političnih strank da bi zagotovili, da obstaja povezava med nacionalnimi parlamenti in eh, med sprejemanjem odločitev v Bruslju. Izpolnil sem vprašalnik ravno danes nekega inštituta eh, na temo, kako deluje Evropska unija. In eno vprašanje je bilo, eh, dokolikšne mere sem optimističen. Mislim, da lahko izboljšamo veliko stvari, da lahko izboljšamo delovanje demokracije v Evropi, da lahko izboljšamo povezavo med evropskimi in pa nacionalnimi strankami. Na ta način bomo ukrepili verodostojnost. Naj se sedaj vrnem gospodu Görensu. Eh, nič nimam proti temu, da bi uh, imenoval uh, tiste države članice, ki povzročajo težave. Uh, mislim, uh, da je predvsej dobro znano, katere so te države. Oglejte si samo uh, zadnje seje uh, sveta. Manj sem zaskrbljen zaradi 150 milijonov, kajti če bo parlament eh, o tem glasoval, mislim, da v svetu ne bo kvalificirane večine proti, ampak eh, težava se bo pojavila jeseni, ko bomo imeli oziroma ko bomo obravnavali spremembo proračuna. In to eh, bo ključna bitka v trenutku, ko se bo oblikovala nova komisija, novi parlament. No, parlament bo nekaj mesecev starejši in uh, na ta trenutek eh, čakam z straho spoštovanjem, kaj ti zadeve se lahko eh, zelo narobe razvijajo. Če ne bom dobil dodatnih sredstev, ki jih potrebujem, bom moral prenesti toliko dolga, da bo humanitarna pomoč zastala v začetku prihodnjega leta. In to sem povedal tudi v odboru za proračun. In poleg tega sem se mi jim zahvalil tudi zato, ker ste vi in pa odbor za proračun predlagali okrepitev sredstev. Ampak eh, tisto slavno noč eh, novembra eh, so bili ti predlogi neuspešni in zato smo danes tukaj z to črno napovedjo. In zelo, zelo hudo bi mi bilo, če bi moral novega komisarja obvestiti oprostite, ampak e, nimamo več sredstev. Ste sicer komisar za humanitarno pomoč, ampak e, svojega dela pravzaprav ne boste mogli opraviti, kajti imamo tako visok dolg. Torej, to, teh 150 milijonov je ključnega pomena za nas in zato se bom e, bojeval do britkega konca. Zastavili ste mi vprašanje, če smo se kaj naučili iz preteklosti. Mislim, in tukaj sedaj tehtam besede, mislim, da so nekateri situacijo v centralni Afriki predvideli in Kristalina je bila ena izmed teh oseb. Sodelovala je z francozi, ker eh, zelo dobro poznajo to območje. Eh, tja je poslala Valerie Amos eh, in mobilizirali smo tudi ustrezna sredstva, vendar pa uh, seveda ni prišlo uh, do uporabe uh, vojnih enot. Uh, in uh, to je seveda problem Evropske unije. In ne zgodi se ravno pogosto, da uh, bi tisti, ki delajo na področju humanitarne pomoči, zahtevali vojaško posredovanje. Ravno nasprotno je običajno. Ampak, če uh, tisti, ki zagotavljajo humanitarno pomoč, ne morejo zapustiti prestolnice, zato ker uh, Eh, žrtvujejo oziroma kar tvegajo, da bi jim odsekali glavo, eh, potem je pač situacija drugačna. No, sedaj se je zadeva nekoliko spremenila, ampak eh, to, kar se dogaja sedaj, je premalo. Vendar pa mislim, da smo dosegli majhen napredek. Izvedli smo tudi notranjo analizo eh, in jo predstavili nekaterim izvedencem v komisiji in ti so dejali, ja, to je zelo dobra ideja, ampak eh, ne bo vam uspela. No, kljub temu pa to temo eh, pogosto izpostavljam. Če nam ne uspe na en način, nam bo pa na kakšen drugačen način. Tukaj gre v bistvu za politično predstavitev, kar pa zadeva podnebne spremembe ali smo v stiku z drugimi, ja imel sem eh, sejo za Ostelbeke in uh, znotraj komisije se pogovarjamo uh, in uh, pravzaprav so naravne nesreče uh, in pa podnebne spremembe ena in ista stvar. Uh, gre za dve plati iste medalje. In uh, kadar se izvaja analiza uh, blažitve podnebnih sprememb, uh, nas pogosto zaprosijo eh, za pomoč. Skupaj sedimo v uh, novem uh, središču oziroma centru za nujno pomoč uh, in mimo grede vsi so nad njim zelo navdušeni. Dejali ste, da je humanitarna pomoč uh, moška zadeva, ampak jaz se ne strinjam. Uh, mislim, da na tem področju deluje zelo, zelo veliko pogumnih žensk in eh, te ženske tudi veliko tvegajo. Lahko bi vam povedal ogromno zgodb o eh, ljudeh, ki eh, začnejo zagotavljati pomoč tako, da se nekam odpeljajo s tovornjakom, ta tovornjak potem zapustijo, se presedejo na mulo in tako naprej. In eh, to niso moji zaposleni, to so zaposleni nevladnih organizacij in tako naprej. In ti uh, postavljajo svoje življenje na kocko za to, da bi zagotovili humanitarno pomoč. Torej, včasih, ko govorim z logistiki, ki uh, vozijo tovornjake in tako naprej. Je res, da so to po večini moški, ampak tovornjake potrebujemo, potrebujemo letala, potrebujemo kombinacijo obojega. In kar zadeva muslimanske države, se mi ne zdi, eh, da eh, so v tako veliki veri moško zaznamovane. Imamo pa veliko pogovorov z njimi, preden razumejo načelo neutralnosti in neodvisnosti. Enako pa velja tudi za naše nevladne organizacije, ki k nam vedno pridejo z nekim sporočilom od zgore, od spodaj ali od kjerkoli pač že. To eh, delo še zmeraj poteka, ampak močno verjamem v dialog. Verjamem v to, da eh, če si ogledamo eh, naše kulture, bomo našli stičišča, in če bomo ta stičišča izkoristili, eh, bomo lahko tudi kaj dosegli. In zato tudi podpiram humanitarni vrh, kajti mislim, da potrebujemo razpravo na mednarodni ravni. Ravno zaradi tega, ker se svet tako hitro spremenja, torej ni samo umevno, da bodo vrednote, ki jih eh, zastopamo, sprejeli vsi. Ne, to je predmet razprave. Mi to počnemo tako, vi to počnete tako in potem je potrebno najti eh, skupne točke. Torej, veliko dela eh, ostaja tudi za prihodnji odbor za razvoj in tudi s prihodnjim odborom bom sodeloval kot v preteklosti. Najlepša hvala, sedaj pa bomo nadaljevali v angliščini, kaj ti čas za tolmačenje se je stekel. For sharing with us all this information.